prego prendere posto. Do... Prosim, da se posedete, začeli bomo z delom. Sicer z nekoliko zamude. In upam, da ste vsi srečno prispeli, kljub nekaterim zapletom. Nekateri ste, nekoliko, ste prišli nekoliko kasneje, ampak tudi tisti, ki so še na poti, se nam bodo pridružili. Za začetek naj povem, da se današnje zasedanje snema in da bo predvajano tudi preko spleta. Najprej naj izrečem dobrodošljico vsem predstavnikom nacionalnih parlamentov, ki so z nami, ki se ne bodo pridružili našemu zasedanju. Z nami so poslanci iz 19 držav članic Evropske unije. Lahko se zgodi, da bo z nami samo 18 delegacij, kajti v spodnjem domu parlamenta v Italiji je potekalo glasovanje o zaupnici, zato nekaterih italijanskih kolegov ne bo. Ampak eh, tudi sicer beležimo kar lepe številke. Torej, hvala, da ste z nami. In eh, kot verjetno veste, 12. člen Lizbonske pogodbe, pogodbe o delovanju Evropske unije, predvideva tesnejše usklajevanje med nacionalnimi parlamenti eh, in evropskimi institucijami, ključno z Evropskim parlamentom. Namen tega je, da dosežemo hitrejšo in bolj učinkovito izgradnjo Evropske unije. V praksi pa to pomeni, da moramo razpravljati o predlogih, ki vplivajo na nas vse. E, in e, to ne, se ne navezuje samo na parlament v celoti, ampak tudi na odbore. Vi ste tisti, ki ste najbolj v stiku z državljani v vaših državah, ravno tako pa imate v tej obliki nacionalni parlamenti možnost nadzorovati delo nacionalnih vlad in jim posredovati tudi določene eh, pobude. Na ta način se torej lahko približamo bolj realni evropski integraciji. Danes imamo na dnevnem redu dve točki, ki sta zelo pomembni z tega vidika. Govorili bomo o možnosti enotne zakonodaje po vsej Evropski uniji, ki bi urejala volitve v Evropski parlament. ne glede na to, kakšna odločitev pa bo sprejeta na evropski ravni, bodo nacionalni parlamenti seveda morali ratificirati kakršnekoli spremembe oziroma novo pogodbo, ki bo išla iz tega procesa. Trenutni eh, statut Evropskega parlamenta je tudi posledica tega akta iz leta 1976. Posvetili se bomo določenim spremembam, ki so posledica tudi stopa veljavo Lizbonske pogodbe. Danes popovdne pa se bomo ukvarjali z državljansko pobudo. Ta pomeni, da bo milijon državljanov Evropske unije lahko komisiji predložilo predlog, da. se loti priprave evropske zakonodaje. imamo prispevke iz 12 držav članic. Pripravljeni smo seveda sprejeti tudi nadaljne prispevke. Naj vas opomnim, da je ja, sta tako enoten volilni akt, kot tudi državljanska pobuda, teme, za kateri je pristojen naš parlamentarni odbor in čim prej bomo morali posredovati tudi naše predloge sprememb. Zato upam, da bo današnje zasedanje v tej luči tudi koristno. Upam, da ste vsi prejeli program v posodobljeni različici. Tega smo pripravili v posvetovanju s predstavniki nacionalnih parlamentov v Bruslu. Upam, da je ta dnevni red za vas spremljiv in da ga torej lahko podprete. naš program predvideva, da po mojem uvodu dobijo priložnost tako nacionalni parlamenti, eh, parlamentarci kot evropski poslanci. Oboji boste torej lahko spregovorili. Mislim, da ste vsi že dobili dokumente in eh, tudi prijavnice k besedi. Torej, če želite spregovoriti, se upišite na seznam. Potem bo, mi bodo naši zaposleni prinesli seznam in ko bomo vedeli, koliko vas želi spregovoriti, bomo lahko tudi ustrezno razporedili čas za govor. Na ta način želimo zagotoviti, da boste vsi dobili na voljo neko razumno količino časa za govor. Bo pa seveda to tudi pomenilo, da bomo morali čas za govor nekoliko omejiti. Naj vas opomnim, da se bo dopoldanski del zasedanja zaključil s kosilom. Evropski parlament je poskrbel za kosilo, ravno tako pa bomo lahko tudi preko kosila nadaljevali s pogovori, ki jih bomo začeli do povdne la modifica in sostanza dell'atto del. Nadaljujmo torej z razpravo in sicer predlogi spremembe akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta iz leta 76. Želja po enotnem volilnem sistemu je omenjena v 273. členu Lizbonske pogodbe. E, tam se tudi poziva parlament naj pripravi predlog. In e, gre za izredno pomembno možnost, kajti že od samega začetka, od leta 51, ko je stopila v veljavo pogodba o skupnosti za premog in jeklo, uh, se je govorilo o tem, da bi imeli enoten volilni sistem. Eh, sledilo je kar nekaj poskusov, da bi to dosegli. In prve neposredne volitve strani državljanov Evrope pa so se zgodile šele leta 1979. Vendar pa razen manjših sprememb akta iz leta 1976, ki so bile posledice poročila gospoda Nastasopola, ki je bil takrat podpredsednik Evropskega parlamenta, ni prišlo do večjih sprememb tega akta. V našem odboru smo zato imenovali Andrewa Duffa, našega britanskega kolega za poročevalca in on bo tisti, ki bo poskušal pripraviti predloge sprememb akta iz leta 76 v Evropskem volilnem procesu. Kot ste verjetno zabeležili, volilna udeležba zadnjih, v zadnjih letih na evropskih volitvah vedno bolj upada. To pomeni, da moramo zagotoviti ustrezno prisotnost v medijih, ustrezno pokritost strani medijev, ko gre za evropske volitve. Eh, poleg tega pa evropske volitve in ne vem, če to velja za vse države, ampak nedvomno velja to za več držav, vključno z Italijo, na te volitve gleda kot na neko nacionalno vprašanje, niti ne toliko na, kot na neko evropsko zadevo, pojavljajo se ista imena, kot jih poznamo v nacionalni politiki in zato moramo v duhu Evropske unije posredovati eh, tudi nov signal enotnosti tudi v obliki enotnega volilnega sistema. Predlog gospoda Dafa torej govori o spremembah akta iz leta 76 in če bo šlo vse tako, kot si želimo, bomo ta novi sistem uporabljali prvič že leta 2014. To seveda ne bo enostavno, potrebno bo oblikovati spremembe, potem pa bodo morali vse to ratificirati tudi države članice, ampak zelo trdo delamo, da bi to dosegli in namen današnjega zasedanja je prav, da poglobimo to razpravo. Mislim, da sem uh, s tem ustrezno uvedel današnjo prvo temo. Zdaj pa kar predajam besedo gospodu Dafu, da nam pove nekaj več podrobnosti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala za uvod in za predstavitev konteksta tega poročila. Ravno tako bi tudi sam rad izrekel dobrodošljico kolegom iz nacionalnih parlamentov. Sodelovanje med parlamentarci eh, kot neko posebno vrsto je izredno pomembno, če želimo izboljšati kakovost demokracije v Evropski uniji in če želimo okrepiti eh, legitimnost Evropske unije. Kot veste, se že 10 oziroma 12 let oziroma smo se ukvarjali s premembami pogodbe, s katerimi smo dosegli eh, večjo zakonsko legitimnost parlamenta. Vendar pa se v okviru konvencije nismo uh, veliko ukvarjali z legitimnostjo parlamenta v očih ljudi. In del nezadovoljstva oziroma razočaranja javnosti uh, ki se eh, je pokazal tudi v zvezi s, to, raz, s temi razvlečenimi ustavnimi pogajanji, je ravno posledica dejstva, da se nismo ukvarjali s sestavo parlamenta in z volilnim postopkom. Ko se zdaj lotevamo močnejših oblik gospodarskega upravljanja, ki bodo neposredno vplivali na državljane kot davkoplačevalce, ne samo na državljane kot volilce, eh, moramo biti še posebej previdni. Zagotoviti moramo, da bo parlament uz, užival ustrezno javno podporo in da bo tudi bolje razumljen. svežen predlogov, ki sem jih predložil parlamentu, eh, je bil razposlan tudi vsem vam in eh, ne pričakujem, da ste vse prebrali, še posebej, ker je besedilo precej dolgo. Eh, vsebuje tudi obsežno zgodovinsko obrazložitev in opis razvoja sistema neposredno izvoljenega parlamenta, vendar pa vse to je na voljo in pomembno je razumeti tudi zgodovinski kontekst tistega, kar poskušamo doseči. Predlog vsebuje štiri ključne dele in uh, v padajočem redu pomembnosti, jih bom poskušal na kratko povzeti. Najprej imamo tu vprašanje privilegijev in imunitete poslancev Evropskega parlamenta. Trenutno uživamo v režimu, ki je bil vzpostavljen leta 1965, obstaja torej protokol o privilegijih in imunitetah, ki zavezuje evropske poslance in parlament, da delajo v skladu z nacionalno zakonodajo. To je seveda povzročilo težave, ko gre za doslednost in koherenco enakega oziroma prijemljivega statusa evropskih poslancev. In kot del svojega svežna si prizadevam tudi za revizijo tega protokola iz leta 1965. Drugo vprašanje zadeva nezadovoljstvo in eh, negotovost državljanov Evropske unije, ki živijo v državi, katere državljani niso. Eurostat ocenjuje, da je takih državljanov približno 4 milijone. 4 milijone je torej takih, ki so, imajo stalno prebivališče izven svoje države in pogodba predvideva, kot veste, da državljani, ki živijo v eh, drugi državi, morajo imeti možnost sodelovati tako na eh, evropskih parlamentarnih volitvah, kot tudi na občinskih oziroma lokalnih volitvah. V praksi pa se je to izkazalo za zelo problematično. težavno je izvajati to določilo do pogodb. Pojavlja se namreč cela vrsta birokratskih ovir za državljane, ki želijo ali uh, voliti ali pa biti izvoljeni v Evropski parlament. In v vedno večji meri se pojavljajo tudi dokazi političnih ovir v do, določenih državah. Torej, oblasti v določenih državah v določeni meri preprečujejo evropskim državljanom, da bi uživali v vseh svojih pravicah. Kot veste, obstaja direktiva številka 93 skozi 109, eh, ki si prizadeva uveljavljati to določbo iz Maastrichtske pogodbe. Komisija je poskušala to reformirati, eh, narediti revizijo, zato da bi bili postopki enostavnejši in da bi državljane laže eh, zagotovili demokratično udeležbo. Eh, vendar pa je bil ta politični predlog eh, blokiran v svetu. In sam sem zahteval, da bi v okviru tega svežna in v okviru širše volilne reforme komisija se ponovno lotila tega problema in da bi pripravila bolj korenito spremenjen predlog, ki bi v večji meri odražal sodobne norme, kar zadeva volilni sistem. Tretji od štirih elementov se navezuje na porazdelitev sedežev med 27 državami članicami v trenutnem parlamentu. Kot veste, imamo 751 sedežev, ki jih moramo razdeliti med 27 držav članic eh, v skladu z načelom propadajoče, padajoče sorazmernosti, kot je opredeljeno v pogodbi. Sprejet je bil politični dogovor med svetom in parlamentom, eh, ki opredeljuje to načelo padajoče sorazmernosti, vendar pa je to potrebno še predpisati v obliki zakona in v trenutnem parlamentu imamo devet primerov kršitev tega načela. Mislim, da ni primerno, da parlament krši pogodbe. Ravno tako pa je pomembno vedeti tudi, da tudi potem, ko bomo sprejeli dodatnih 18 poslancev, ki se nam bodo pridružili kot eh, posledica stopa veljavo Lizbonske pogodbe, bo še vedno ostalo pet primerov, ko bo to načelo iz pogodbe kršeno in mislim, da to ni sprejemljivo. Tudi sistem razdeljevanja sedežev med državami v preteklosti je bil zelo kaotičen, zelo nepregleden. Šlo je za nekakšno politično kupčkanje, eh, do katerega je prihajalo na medvladnih konferencah. države so brez zadržkov trgovale sedeži in mislim, da je to nekaj, kar bi bolj sodilo v kakšno igralnico, kot pa v ustavni proces. Kot del svojih predlogov eh, torej predlagam tudi, da bi našli neko formulo, s katerimi bi rešili vprašanje porazdelitve teh 751 sedežev vsakih pet let in to na nek tehničen način, ki bo vzdržal vse argumente z politične arene preden se lahko kot politiko zedinimo glede neke formule, eh, se morajo seveda glede tega zediniti matematiki. In parlament se je odločil tudi financirati študijo, kateri, v kateri bodo profesori uporabne matematike, ki so strokovnjaki za to vrstne vprašanja poskušali se zediniti glede neke formule, ki bi jo lahko potem mi uporabili. Četrti element, ki je nedvomno najpomembnejši in ki predstavlja tudi najbolj radikalno spremembo, je, da vzpostavimo vse evropsko volilno enoto za izvolitev dodatnih 25 evropskih poslancev. Liste bi sestavile evropske politične stranke, ki jih imamo, ki jih poznamo. Vendar pa, ki kljub vsem svojim vrednotam in krepostim niso politične stranke v pravem pomenu besede. In odsotnost političnih strank iz eh, evropske razsežnosti politike je po mojem mnenju temeljna napaka. Da bi torej unesli ta ključen eh, element političnih strank, predlagamo nadnacionalno razsežnost, ki bi jo vključili tudi v volitve v Evropski parlament in mislim, da bomo s tem deloma rešili problem. Leta 2014, če bo predlog sprejet, bo vsak volilec dobil dva volilna lističa, ko bodo prišli na volišče. Na prvi glasovnici bodo kot običajno glasovali v okviru svoje nacionalne oziroma regionalne volilne enote. Na drugi glasovnici pa bodo izbirali med listami 25 kandidatov, ki jih bodo izbrale evropske politične stranke. Sistem, ki ga predlagam, je polodprt preferencialni sistem, to pomeni, da lahko volilci izbirajo med tem, da ali podprejo eh, celoten svežen, ki ga predlaga politična stranka, ali pa eh, se odločijo za preferenčni glas posameznemu kandidatu. Naslednik predsednika Baroza na mestu eh, predsednika Evropske komisije. Domnevam, da se bo tudi znašel na kateri od nadnacionalnih list. Veliko govora je bilo med političnimi strankami eh, o tem, kdo bi bili tisti, ki bi lahko igrali vodilno vlogo na njihovih listah. Ampak eh, najti to vrstne vodilne, eh, še posebej take, ki so imeli vodilno vlogo tudi v svojih državah, naprimer nekdanje predsednike vlad ali tako naprej. Eh, vse to se je do sedaj izkazalo za manj verjetno, kajti tisti, ki se imajo za velikane, se ne radi izpostavijo tveganju, da bi ne bili uspešni ali ne bili izvoljeni. Če bi torej izpostavili te vodilne možnosti, da bi iskali mesto v Evropskem parlamentu, bomo na ta način umestili celoten proces tja, kamor sodi, torej šlo bo za parlamentarno prakso in parlamentarno kulturo. torej tri od, tri od štirih predlogov pri, protokolo privilegijih, eh, matematična formula in nadnacionalne liste eh, bodo pomenile, da bo potrebno spremeniti pogodbo. Kar nekaj ljudi pa pravi, da so siti spremenjanja pogodb. Eh, to obžalujem, nihče mi ni rekel, da bi tudi jaz moral biti utrujen, ko sem prišel v ta parlament. In mislim, da se je potrebno zavedati, da so spremembe pogodb tisto, kar je pravzaprav predstavlja gonilno silo integracije in uh, tudi gonilno silo poglabljanja demokracije. In uh, tisti, ki smo ustavni strokovnjaki in eh, ki vemo, kakšna je vloga sprememb pogodb v eh, procesu integracije, moramo pač to sprejeti. Uh, kot veste, ima parlament zdaj možnost dati pobudo za uh, to. Izjema ostaja sekundarna zakonodaja, kar je še vedno uh, pristojnosti komisije. Parlament je tisti, ki mora dati pobudo za spremembo v sestavi parlamenta in tudi za reformo volilnih postopkov. In če se bomo držali predvidene časovnice, bomo v parlamentu to poročilo sprejeli na decembrskem plenarnem zasedanju, potem pa bomo to poslali na Evropski svet kjer bo stalni predsednik, gospod Van Rompuy, eh, tudi že mm, vključen v priprave, da se loti tega dosjeja. Vse skupaj bomo torej poslali predsedniku Van Rompuyu in ne trojki predsedstev. In eh, on bo poskrbel za odziv na predloge parlamenta. Kot je dejal tudi predsedujoči, oziroma naš predsednik v uvodnih izjavah, se mora vse to zgoditi pred morebitno mled, medvladno konferenco. E, sam sem zato, da bi izvedli konvencijo. Morda je to posledica mojih osebnih izkušenj, kajti sodeloval sem tudi na dveh predhodnih konvencijah, eh, ki sta zame predstavljali zelo dragoceno izkušnjo. In vse bo odvisno od Evropskega parlamenta, komisije, sveta eh, in vsi mislim, da bi se morali dobiti v, kon, v okviru konvencije in skupaj razpravljati o tem, teh vprašanjih. Mislim, da bi bilo to zelo koristno. Ravno tako pa mislim, da bodo tudi rezultati bolj merodajni, kot pa če bi zadeva poslali neposredno z Evropskega parlamenta na medvladno konferenco. Sem pa odprt za vse predloge, kar zadeva vprašanje nadaljnega postopka. E, vprašanje časovnice utegne biti problematično. Namreč, če želimo poskrbeti, da bo vse skupaj veljalo že leta 2014, eh, bomo morali zadeve nekoliko pospešiti. Gospod eh, predsednik, najlepša hvala. Nekoliko dolg sem bil, ampak upam, da kljub temu nisem bil nezanimiv. Hvala. No, la la e hvala lepa za jasnost in za vsebinskost vaših izjav. V štirih točkah ste pozreli tako zapleteno temo, to ni bila enostavna naloga. Imamo pa tudi še teme drugotnega pomena, ki jih je bilo potrebno tudi orisati. Občutek imam, da ste v teh štirih točkah danes jasno povedali, zakaj gre. Tako šest udeležencev želi spregovoriti na to temo. Če bo še kdo želel spregovoriti, imate, imate seveda možnost za to. Najprej bo pa dobil besedo. Aha, imamo še nekoga, ki se je javil k besedi. Torej, sedaj bodo dobili besedo štirje nacionalni poslanci in potem štirje evropski. Oprostite, dva evropska. najprej dva nacionalna parlamentarca, potem en evropski in potem spet dva nacionalna in en evropski poslanec. Tako bi postopali. Če pa želite spregovoriti, se seveda še vedno lahko javite k besedi. Najprej kolega Koskinen, Svinske, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik delovni dokument gospoda Dafa, osnutek poročila. je resnično zelo zanimiv. Cel niz zadev je navedenih, ki jih lahko tudi svinske strani podpremo. Seveda moramo to še natančno preveriti, vendar pa že sedaj lahko povem, da bi po vsej verjetnosti lahko podprl vse predloge, kar se tiče naprimer vse evropske liste in 25 nadaljnih kandidatov, ki bi bili na tej listi. To bi verjetno potem povečalo tudi število poslancev v Evropskem parlamentu. kar pa se tiče volilne pravice, demokratičnih pravil za volitve in pogoje za to, lahko to tudi gotovo podprem, vendar pa o tem moram seveda še bolj podrobno premisliti. Mislim pa, da bi morali tudi preveriti, ali potrebujemo tudi nacionalne privilegije in pravice. Kar se podnebnih sprememb tiče, bi naprimer lahko premislili o tem, ali ne bi Evropski parlament morda lahko deloval podobno kot nacionalni parlamenti, da bi torej sprejeli določena pravila za najboljše evropske prakse v tem pogledu. kar se časovnega razporeda za volitve tiče. Mislim, da je maj nekaj, kar lahko sprejmemo, kajti takrat še ni počitnic. Do sedaj je bilo tako, da smo junija v severnejših državah pogosto bili že na počitnicah in takrat smo imeli volitve. Torej, veliko je zadev, o katerih bi želel še nekoliko bolj podrobno premisliti. kar pa se števila dodatnih poslancev tiče, bi moral dejansko o tem še bolj podrobno razmisliti. Ne smemo pa tega vprašanja razumeti negativno. Grazie, Hvala lepa, gospod Koskinen. Sedaj pa Lord Bones iz Združenega kraljestva. Prosim. Uh, uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, da ste povabili poslance iz nacionalnih parlamentov na razpravo o tej temi. Naj se tudi sam zahvalim in čestitam gospodu Dafo za njegovo poročilo. Kot moj kolega z Finske, se tudi parlament Združenega kraljestva še ni odločal o teh predlogih. Razumem pa željo gospoda Dafa. Mislim, da jo delimo vsi, da bi imeli večjo javno udeležbo na volitvah v Evropski parlament. Še posebno po Lizbonski pogodbi je Evropski parlament za vse nas še bolj pomemben. Gospod predsednik, sami ste se navezali na nesporno državo. To, so, to je dejstvo, da so volitve v Evropski parlament v veliko državah videni kot priložnost, da izrazijo svoje zadovoljstvo ali nezadovoljstvo na trenutno državno vlado. In pravzaprav ni govora o veliko evropskih vprašanjih med temi evropskimi kampanjami. Če se bomo bolj podrobno pogovarjali o teh predlogih, pa moramo prepoznati še eno težavo in ta je, da nacionalne vlade, nacionalni parlamenti oklevajo pri priznavanju večjega pomena in vloge Evropskega parlamenta. To pomeni, da brez političnega vodstva v državah članicah ne bo enostavno, bo zelo težko pri volivcih uveljaviti vlogo Evropskega parlamenta. Seveda ne morem govoriti v imenu vseh držav članic, vendar pa jasno je, da takšnega vodstva v Združenem kraljestvu ni. Seveda sprejemam logiko skupnih pravil po vsej EU. Predvidevam pa, da bo prišlo do težav v državah članicah, ki imajo zaradi različnih razlogov svoje volilne tradicije. Tako kar se volilnih okrajev tiče, kar se dni, ko so volitve tiče in eh, vse evropski poslanci bodo tudi kontroverzni, to ne dvomim. 2014, to mislim, da je zelo ambiciozen cilj. Vem, da gospodav ni utrujen, vendar pa dvomim, če je tako tudi pri nacionalnih parlamentih in vladah. Dvomim, da bodo delili njegovo mnenje, še prav posebno glede na težave, s katerimi se večina držav da, dan danes sooča. Če želimo doseči napredek, moramo vzpostaviti bolj realističen, čeprav manj ambiciozen časovni načrt da bomo potem lahko imeli odprto razpravo in bomo iskali podporo držav članic, poslancev nacionalnih parlamentov in nacionalnih političnih strank. Tega ne smemo pozabiti. Kampanja za spremembe take vrste se bo odvijala neizogibno v državah članicah in nacionalne vlade, parlamenti in politične stranke bodo imeli še prav posebno vlogo če sedaj pričakujemo, da bodo kar tako sprejeli te spremembe, ki so v veliki meri proti njihovim instinktom v tem časovnem razporedu, je to preveč optimistično. Čeprav seveda se strinjam z veliko ambicijami gospoda Dafa. Hvala lepa. Grazie, e... Hvala lepa. Torej, slišali smo še o nekaj izzivih, ali pa če ne bomo imeli novih projektov, potem bomo obtičali v težavah, ki jih imamo. Torej se moramo lotiti izzivov. Sedaj pa evropski poslanec, gospod Šeplin. Um, very... Hvala lepa, gospod predsednik. Strinjam se z gospodom Dafom glede ambicioznosti, vendar pa naj povem še nekaj več o no, nekaj težavah. Sem poročevalec v senci za ELS. Strinjam se, da imamo evropska vprašanja, ki jih je potrebno razumeti na evropski ravni. Z tega vidika je seveda sodelovanje, kot je to danes, med nacionalnimi parlamenti in evropskim parlamentom izrednega pomena. Upam pa, da bo eno sporočil, ki bo išlo iz današnje razprave, to, da bo Evropska unija zainteresirana stran pri veliko zadevah, ki zadevajo domače nacionalne zadeve. Kar se vsebine poročila gospoda Dafa tiče, pa se mi zdi, da se z njim strinjamo. Govorimo o tem, kako bi državljanstvo oblikovali na tak način, da bi prišlo do enakosti med nacionalno in evropsko ravnjo to je zelo velika težava, kajti zamisel dvojnega državljanstva ni priznana. In zato je poročilo gospoda Dafa zelo zaželeno. Izivi, ki jih eh, vidim, pa imajo pravka s hitrostjo. Želim si, da bi bilo drugače, vendar pa zdi se mi, da v tem trenutku ne bo enostavno se izvesti tako hitro, kot si to želi gospod Daf še več. Prepričan sem, da je to tudi stališče velikega dela moje politične skupine. Sremembe pogodbe v tem trenutku niso realistične glede na splošne težave, v katerih se Evropa sooča, družbene, gospodarske in tako dalje mislim, da je vsebina poročila DAFA zelo zaželena. Mislim, da s tem resnih težav nimamo, s čez nacional, nadnacionalnimi listami, vendar pa ne v tej fazi. In tukaj bo prišlo do razhajanj mnen. Všeč mi je ideja konvencije, združiti vse zainteresirane strani, vendar pa spet, to ni pravi trenutek. Morda bi morali imeti dolgo kampanjo, razširjeno razpravo v tem forumu, v drugih forumih o tej splošni problematiki vključitve evropske dimenzije v zavest evropskih državljanov. In tukaj mislim, da se strinjamo, da je odsotnost evropske dimenzije ključna napaka glede na to, da ima Evropski parlament po Lizbonski pogodbi zelo veliko pooblastila, kot so zakonodajalec in državljani se tega preprosto ne zavedajo. To je tista ključna napaka. In mislim, da je neodrežba na volitvah samo vrh ledene gore. Mislim, da imamo neidentifikacijo s tem, kar se dogaja v Evropi. In to je večja težava. In tukaj se mi zdi, da je argument gospoda Dafa na pravi poti. In upam, da bo veliko vas poslancev iz nacionalnih parlamentov preneslo to, kar govorimo tukaj v tej razpravi danes. Hvala lepa. Grazie, onorevole Šef, mi je adesso darei la parola. Hvala lepa. Sedaj pa kolega iz Luksemburga, ki je predsednik odbora za ustavne zadeve in obrambo v Luksemburgu. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi dejal, da sem vedno zelo vesel, ko lahko pridem v Evropski parlament in še prav posebno v odbor AFKO, ker vem, da je odbor za ustavne zadeve vedno odigral pionirsko vlogo, kar se pogodb in ostalih zadev tiče. Sveda smo vsi nekoliko presenečeni, da tako hitro po spremembah pogodbe začenjamo z ustavnimi vprašanji, vendar pa mislim vseeno, da je to zanimiva zamisel. Zelo se zauzemam za parlamentarno dimenzijo Evropske unije in mislim, da bi ukrepitev lete prispevala tudi k temu, da bi povečali demokracijo v Evropi. In ko vidimo volilno odrežbo na evropskih volitvah, lahko vidimo, da v veliko državah Evropske unije državljanov demokracija ne zanima prav posebno in torej moramo nekaj storiti proti temu. Glede na vse to je zamisel konvencije zanimiva. možnost konvencije, kot je omenjena v Lizbonski pogodbi, je. In morda ne bi toliko govorili o spremembah pogodbe, morda bi morali spregovoriti o težavi demokratičnega primankljaja v EU. Mislim, da so državljani vedno bolj zmedeni, kar se tiče dogajanja na evropski ravni pa naj si gre za Evropski parlament, komisijo ali svet. Državljani, ki resnično spremljajo evropske zadeve, so redki in zato se moramo tega demokratičnega primankljaja resnično lotiti. Andrew Duff je pripravil odlično besedilo, naj podam nekaj pripomp. Najprej, uvod je odličen. Zelo pomembno je, je prebrati si uvod, preden predlagamo konkretne predloge. Kajti ta uvod kaže, kako je evropska demokracija napredovala in kako dolgo pot smo prehodili, čeprav posebno v Evropskem parlamentu. Kar se prednostnih nalog, ki jih je navedel gospod Daft, tiče, naj jih nekaj omenim. Najprej kar se volilne udeležbe tiče. Državljanov iz različnih držav. Priham iz Luksemburga. Država, ki ima 40 odstotkov državljanov, ki niso evropejci ali so iz drugih delov Evrope. Luksemburg je ena od držav, kjer je bila uvedena izjema od Maastrichtske pogodbe. To je za tiste države, kjer je več kot 20 odstotkov nedržavno Luksemburga, torej so državljani evropskih držav, niso pa državljani Luksemburga, ti imajo možnost za izjeme. Petnajst let izkušenj imamo s tem pravilom in mislim, da te izjeme niso več potrebne. Ne vem, ali se večina politikov s tem strinja, vendar pa mislim, da te izjeme niso več potrebne. Še nekaj zanimivega smo opozili. Kar se tiče lokalnih volitev, volitev v mestne svete, ne državni Luksemburga ali državni tretjih držav, se sicer vedno bolj odrežuje teh volitev, vendar pa se to dogaja počasi. Tako da si torej ne želimo večje odeležbe na lokalnih volitvah, vendar pa to se ne dogaja na evropski ravni. državljani, ki niso državljani Luksemburga, pa so evropski državljani, se zdi, da raje glasujejo v svoji državi porekla in glasujejo potem za kandidate v tisti državi, ne pa za kandidate v Luksemburgu. To je potrebno tudi imeti v mislih, ko govorimo o tem. Kar se tiče volilne udeležbe evropskih državljanov, pa imamo kar nekaj trendov v Evropi. In torej, zdi se, da če državljani živijo v drugi državi, se še vedno bolj zanimajo za politične razmere v državi porekla. To moramo imeti v mislih, ko govorimo o evropskem državljanstvu. V besedilo gospoda Dafa sem videl zamisli, ki pozivajo k radikalnim postopkom. Predlaga se, da bi pod določenimi okoliščinami dali možnost za glasovanje ne samo na evropskih in lokalnih volitvah, temveč tudi na nacionalnih volitvah, tako da bi državljani Evropske unije iz drugih držav imeli to možnost. Kar se moje države tiče, to ne bo možno. Seveda obstaja resnična politična težava v državi, ki ima 40 odstotkov prebivalstva iz drugih držav. To je resnična težava in o tem se redno pogovarjamo. Zanimivo bo slišati, kaj menijo drugi nacionalni poslanci o takem predlogu. In še ena pripomba glede nadnacionalnih list ni prvič, da se to predlaga. V 90-ih smo imeli kar nekaj poročil Evropskega parlamenta na to temo. Vedno sem zagovarjal evropski vidik tega predloga. Ko smo pripravljali Maastrichtsko pogodbo, smo govorili o parlamentarnih skupinah v Evropskem parlamentu. Nismo pa imeli strank. ki bi jim odgovarjale te politične skupine, torej v Maastrichtski pogodbi, smo se odločili ustanoviti evropske politične stranke. Malo pa me skrbi, kaj je nastalo iz teh pogosto so to take stranke, da dejansko obstajajo, imajo svoj aparat, vendar pa to niso stranke, kot jih razumemo v naših državah, članicah. Tako da me ta razvoj nekoliko skrbi. Tudi ne razumem, kako bi to prispevalo k več evropske demokracije. Ne vem kako bi EU zaradi tega deloval bolj demokratično. Torej, imeli bi nekaj močnih osebnosti morda, po drugi strani pa evropski poslanci s tem ne bi veliko pridobili. Potrebujemo poslance Evropskega parlamenta, ki bodo resnično dejavni in ki bodo predstavljali svoje državljane. seveda si lahko tudi ogledamo čezmejne regionalne volilne okraje. V Luksemburgu, kar se gospodarskih, kulturnih, političnih vprašanj tiče, imamo tesno sodelovanje s sosednjimi regijami v Nemčiji, Franciji in Belgiji. In tako državljani izvedo več o Evropi, torej pri tem prehajanju meja. In mislim, da bi Evropski volilni okraj bil smiseln. Zaradi tega to bi bilo morda bolje, kot pa imeti to nadnacionalno listo vseh 27 držav članic. To je nekaj mojih pripomp. Tukaj bom končal še več pripomp, bi lahko podal na besedilo gospoda Dafa. Zdi se mi, da bi bilo dobro imeti razpravo o demokratičnem primanklaju in o možnih izboljšavah kar se demokracije tiče, prek konvencije, kjer bi združili vse in bili lahko spregovorili o teh vprašanjih. Hvala lepa. E adesso... Hvala lepa. Sedaj pa Angelo Faruđa. Zmalte. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi čestital gospodu Dafu za njegovo poročilo. To, je, to so zelo aktualne pripombe. Prihajam z Malte. In splošna volilna pravica mora pokazati to, da bomo imeli enotni postopek v vseh 27 državah članicah. Če bomo imeli reformo, voljenega zakona, moramo potem to zajeti v pogodbah. Govorimo o tem, kako bi lahko ukrepili evropsko demokracijo. Ko govorimo o demokraciji, pa moramo uvideti tudi to, da so pravice glede do tega, kdo ima pravico glasovati, tudi spoštovane. Prav tako pa moramo zagotoviti, da tisti, ki nimajo pravice do glasovanja, ne bodo glasovali. V majhnih državah, kot je Malta, kjer se volitve odločajo zelo tesno, včasih gre za 100 glasov, govorimo torej o zelo majhnih razlikah med političnimi strankami. To je seveda drugače v večjih državah članicah. če ne bomo imeli resne volilne reforme, naprimer na Malti, in pri nas že zamujemo, potem nam ne bo uspelo. Potem se ne bomo mogli soočiti s tem izzivom, kot je predstavljen v Dafovem svežnju. Najprej moramo izvesti domače reforme, potem pa se spopasti s temi izzivi. Na Malti, naprimer, seveda ima vsaka država svojo volilno zakonodajo. Torej na mati. Ima vsak posameznik pravico glasovati, vendar pa mora seveda pokazati osebno izkaznico. Kdorkoli to osebno izkaznico ima, lahko glasuje. Tako pač glasovanje nadzorujemo pri vseh tipih volitev. Pa naj se gre za lokalne volitve, za splošne volitve. Mislim pa, da je napaka vlade, da je polovica osebnih izkaznih že potekla. Zato torej ne moremo nadzorovati tega, ali ima določen posameznik pravico do posedovanja osebne izkaznice ali ne. Nadzor je zato nekoliko težaven. Ta nadzor moramo izboljšati. Na Malti so tudi evropske volitve zelo pomembne. Nismo med tistimi, kjer je volilna deležba 30-40 odstotna. Pri nas je delež, tistih, ki gredo na volitve, zelo visok, od 80 do 90 odstotkov. Zato mislim, da moramo preučiti, kaj se dogaja v državah članicah, še prav posebno v manjših. Zagotoviti moramo, da bomo imeli dober nadzor in da bomo izvedli tudi volilne reforme, da se bomo lahko soočili s temi vprašanji. Kar se teh 25 nadnacionalnih kandidatov tiče. Torej, šlo bi za Evropsko listo in mislim, da tega države še niso sprejele. Tako da se strinjam s kolegom z finskega parlamenta. Strinjam se tudi s kolegom iz Združenega kraljestva, da moramo torej preučiti postopke, ki obstajajo v posameznih državah članicah. Če se ne moremo soočiti z izzivi v državah članicah, potem ne bomo pripravljeni na to pogodbo. Hvala lepa. Grazie per il suo intervento, onorevole Farrugia. E adesso, eh, om... Hvala, gospod Farrugia, za vaš prispevek. Kar veliko se vas je priglasilo k besedi, tako da bomo od sedaj imeli naslednji, naslednje zaporedje, ne razmerje 2 proti 1 v korist nacionalnih poslancev, ampak eh, bomo imeli to razmerje 1 proti 1, torej en nacionalni poslanec pa en evropski poslanec. Mislim, da je to veliko bolje in da bomo tako zajeli vse, ki ste se prijavili. Merci, monsieur... Euh, Najlepša hvala. Tudi sama bi rada izkoristila to priložnost in se zahvalila poročevalcu gospodu Dafu, ki je pripravil res zelo kakovostno poročilo. In lahko povem, da ga podpiramo. Podpiramo ga mi kot eh, evropski ekologi. Podaril je ta proces, ki se bo začel in to bo pomenilo korak naprej za evropsko demokracijo in državljani bodo bolje vedeli, kaj se dogaja v evropski politiki. Naj najprej podarim en vidik. Zelo dobro se zavedamo, da legitimnost Evropskega parlamenta strani voljivcev ne bo dovolj. To ne bo dovolj, če ne bi bila volilna reforma uspešna. Ampak eh, lahko bo vsaj prispevek eh, k temu uspehu kot tudi državljanska pobuda, ki eh, bo predmet razprave popovdne, bomo tako bolje razvijali koncept evropskega državljanstva, vendar pa seveda to ni samo sebi namen. Ponovno želimo potrditi svojo politično voljo. In ta je, da nekako premustimo vrzel med Evropo in državljani, da jim bomo zagotovili, da tako bolje zastopamo njihove interese. Mislim, da moramo poštevati vse vidike na tej poti. In gospod Daf je podal predlog o tem, kako bi lahko reformirali volitve poslancev Evropski parlament. In tu mislim, da je pomemben prispevek k temu procesu. Ravno tako mi dovolite, da sedaj zadeve nekoliko komentiram in se navežem na štiri konkretne točke, kot so bile predstavljene. Najprej, ko govorimo o vseevropski volilni listi. Seveda se strinjam s to vizijo na splošno, ampak sprašujem se, zakaj ste se odločili za številko 25. Zakaj samo 25 poslancev, zakaj ne več? Potem pa drugo vprašanje, ki bi vam ga rada zastavila. Zakaj govorite o 25 dodatnih poslancev? Zakaj ne bi oblikovali takšno pravilo, kjer bi imeli sicer vse evropske predstavnike, Vendar pa bi ti predstavniki bili vključeni v to številko 751 eh, evropskih poslancev. To so vprašanja, kjer konkretnih odgovorov še nimamo. Tu so odprta vprašanja, torej zakaj ste se odločili za to možnost in ne za drugo. Potem pa še ena zadeva. Govorili ste o volilnem organu, ki bi ga vzpostavili. Mislim, da je to nujno, ampak dovolite mi, da izpostavim en vidik razčistiti moramo določene koncepte. In sicer obstaja potreba, da razjasnimo, kaj bo s tem volilnim organom, ali bo dovolj neodvisen, poleg tega pa moramo temu organu zajamčiti, da bo imel možnost, da bo res nepristranski, ko bo sprejemal odločitve. Če bomo lahko za to poskrbeli, potem se mi tudi zdi, da bo ta odgovor, organ odgovoren tudi zato, da bo imel možnost, da sprejme odločitve v zvezi z evropskimi volitvami. Ravno tako pa bo organ imel možnost, da vloži pritožbo in jo napoti na sodišče Evropskih skupnosti. Potem pa še ena zadeva in sicer gre za starost, minimalno starost voljivcev. Ko govorimo o vseevropski volilni listi. Omenja se številka 16 let. Mislim, da je to razumen predlog, če upoštevamo tudi državljanske pobude in če upoštevamo evropsko državljanstvo nasploh. Ampak, ko govorimo o volilnih postopkih, potem moramo upoštevati tudi to, da bi upoštevali volilne in državljanske pravice za državljane na evropski ravni, medtem eh, ko teh državljanskih pravic v veliki večini primerov ne uživajo na nacionalni ravni. In še ena zadeva, ki bi jo rada izpostavila ob koncu. Prepričana sem, da uskladitev volilnih postopkov na ravni držav, članic, potem eh, sorazmernost, proporcionalnost eh, in en datum, ki bi bil potem predviden za vse evropske volilne enote, Ravno tako pa bi to veljalo za nacionalne poslance. Zdi se mi, da bi s tem izboljšali legitimnost Evropskega parlamenta, kot tudi Evropske demokracije. Najlepša hvala. Sedaj pa španski senator oziroma predstavnik španskega senata. Mikrofon, prosim. Mm -hmm. Adesso va bene. Eh, va bene. Eh, grazie Presidente, grazie signor Presidente. Pod Agramunt Font de Mora. Najlepša hvala. Upam, da sedaj tehnika deluje. Samo na kratko. Dovolite mi, da najprej čestitam Evropskemu parlamentu in gospodu Dafu za pobudo. Ravno tako pa čestitam gospodu Dafu, ker je v to razpravo povabil nacionalne poslance. Zdi se mi, eh, da je tukaj nujno usklajevanje med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti na ravni Evropske unije. Kot predstavnik eh, španskega senata, kot nacionalni poslanec, eh, sem šele pred kratkim časom, torej pred nekaj dnevi, izvedel za to pobudo. Vem, da Evropski parlament že nekaj časa oblikuje konkretne predloge, ampak verjetno boste razumeli, da zaradi tega razloga nimamo konkretnega stališča. Ne bom govoril v imenu politične skupine ali v imenu španskega senata. Imamo seveda eh, nekaj predstavnikov iz drugih političnih skupin, nimamo pa dokončnega in soglasnega stališča. Vseeno pa nisem želel zamuditi priložnosti, da bi predstavil svoje komentarje. Mislim, da je takšna pobuda res zelo dobrodošla. Izboljšati moramo legitimnost, kredibilnost Evropskega parlamenta, potem zmanjšati razlike med nacionalnimi volilnimi postopki in evropskim volilnim postopkom. Mislim, da je to res zelo dobra in zanimiva pobuda. Ravno zato smo zelo zadovoljni, da ste pripravili ta dokument. Kar nekaj vprašanj se mi pojavlja. Seveda, ko govorimo o usklajevanju, to je bistveno. Če govorim o evropskem volilnem sistemu na eni strani in volilnimi sistemi na ravni držav članic. Razmišljam o določenih težavah, ki bi se lahko pri tem pojavile. Recimo, če bi sprejeli odločitev, da bi Evropski parlament eh, imel 16 let kot ta najnižji prak, potem pa bi v nacionalnih sistemih eh, imeli 18 let eh, kot to starost, ki bi ti omogočala voliti. Šlo bi do vrzeli, potem bi se 16-letnik vprašal, zakaj lahko volim na volitvah za Evropski parlament, ne moram podati svoj glas na nacionalnih volitvah. Tako da tukaj res potrebujemo ustrezen mehanizem usklajevanja, če ne bi rešili te vrzeli. Ko pa govorimo o vseevropskih eh, volilnih okrajih, kjer bi zajeli vse države članice, ta zamisel se mi zdi izjemno dobra. Tako bi krepili evropsko zavest in evropsko identiteto. To je res čudovita pobuda. Imam pa določene pomisleke, določene dvome, verjetno nisem edini. Sprašujem se, kaj bi bilo s temi regionalnimi volilnimi okraji, ker bi imeli države, kjer, ki imajo več kot 20 milijonov prebivalcev. Morda bi lahko prišlo do določenih težav na terenu ravno tako bi si zadeve razlagali drugače in eh, te razlage bi bile drugačne od izhodiščnih predlogov, kar pa seveda je povsem običajno. Veliko stvari se dogaja v priličnem življenju. To ne velja samo za Evropski parlament. Včasih eh, želimo početi eh, stvari, ki so si nasprotujoče. Vendar dobro je, da govorimo o več Evrope. Če govorimo o več Evrope, ampak govorimo tudi o regionalnem pristopu istočasno. S tem pa mislim, da bi spodbujali projekt Evropske unije, to je večji projekt, istočasno pa bi spodbujali delovanje manjših enot, kar je dobro. Včasih bi lahko prišel določenih nasproti, problemov, vrzeli, o tem moramo seveda resno razmisliti. Prašati se moramo, kako se lahko izognemo določenim težavam na meji. Kar ne na zadnje bo to vplivalo na številne volilne okraje, na številne države. Uh, Zamisel v zvezi s konvencijo je zelo dobra. Tukaj bi morali poleg Evropskega parlamenta sodelovati tudi nacionalni parlamenti. To pobudo pozdravljamo ravno zato. Potem pa nekaj zamisli. Govorili ste o uvodni izjavi J, kjer ste govorili o tem, kaj se zgodi s tistimi državljani, ki nimajo prebivališče v tisti državi, kjer imajo državljanstvo in da je tukaj volilna udeležba zelo nizka. Seveda je temu tako, ampak v Španiji imamo številne rezidente iz drugih držav članic, ki pa volijo tako na evropskih volitvah kot na lokalnih volitvah. Številni župani, številni svetniki prihajajo iz drugih držav. Poleg tega v mestu Valencija imamo številne rezidente iz drugih držav članic in njihovo število presega število španskih državljanov. Predstavljam si, da je moj kolega, ki prihaja iz Kanarskih otokov in ravno tako član senata, priča podobnim trendom na njegovem območju. Tako da V Evropi imamo veliko razlik, tudi v Združenem kraljestvu obstajajo številni španski rezidenti, ampak v Španiji imamo britanske rezidente, ki volijo Izvoljeni so tudi za župane, čeprav je večina prebivalstva nešpanskega izvora in verjetno isto velja za Evropsko unijo. Druge, to sem želel izpostaviti. Hvala še enkrat za to pobudo, hvala, ker ste jo prevzeli in lahko povem, da bomo z navdušenjem prevzeli to pobudo, da bomo sodelovali v razpravi in da bomo želeli doseči čim najboljši rezultat za evropsko demokracijo nasploh. Najlepša hvala, res navdušen sem, ker stvari tečejo v pravo smer. Hvala, ker ste izpostavili eh, te točke in jih še dodatno nadgradili. Zabeležil sem si tudi zavezo številnih eh, poslancev, ki ste rekli, eh, da boste pri tem sodelovali in ste prevzeli to pobudo. Evropski poslanec, koordinator politične skupine socialistov v odboru, ima besedo sedaj, izvolite. Koordinator del grupo socialista en la komisjon konstitucional. Ja, tako je, govorim eh, kot koordinator politične skupine socialistov v Evropskem parlamentu in rad bi skoristil to priložnost in vas vse prisrčno pozdravil. Naj povem tole. Strinjamo se z gospodom Dafom, gospodom poročevalcev, ki je poudaril potrebo, da se ta razprava sproži. To je razprava, ki ste jo zelo dobro zajeli v dokumentu, eh, ki ste ga pripravili ko govorimo o naših ciljih, eh, ki je, da bi izboljšali volilne sisteme, da bi izboljšali volilno udeležbo, potem da bi dodatno krepili odnose med državljani in Evropskim parlamentom. Vse to so koncepti, eh, ki so dobri in jih moramo nujno podpreti. Imamo že kar nekaj podatkov in lahko povem, da nas eh, ti trendi skrbijo. Zato mislim, da moramo poiskati odgovore. Ko govorimo o tej razpravi, ki jo danes vodimo, zelo koristna je in zanimanjem bomo prisluhnili vašim stališčem s tem v zvezi. Mislim, da se o teh zadevah ne moramo pogovarjati, ne da bi videli, kakšno je stališče nacionalnih parlamentov. Ravno tako je nujno, da zvemo, kaj govorijo politične stranke tako na evropski kot tudi na nacionalni ravni. Nekaj izhodiščnih zamisli smo že pripravili kot politična skupina in dovolite mi, da izpostavim določene sporne točke, določene dvome imamo. O določenih zadevah se strinjamo, o teh ne bom govoril, kot so izluščene v poročilu Andrija Dafa, ampak imamo cel niz dvomov in te bom sedaj izpostavil. Najprej. volilne reforme oziroma reforme, kot jih eh, predlagamo, pomenijo tudi reformo nacionalnih sistemov. Ta proces je zelo kompleksen. Če pa nazorim, če želite spremeniti možnost, eh, da bi eh, spremenili volilne okraje oziroma neteritorijalne volilne okraje ali pa starost, to pomeni tudi, da reformirate porazdelitev sedežev, ali je ta sistem odprt ali pa odprt, kakorkoli že. Ti predlogi, ki pomenijo reformo Evropskega parlamenta, kot tudi nacionalne volilne zakonodaje, so zelo kompleksni, še enkrat povdarjam. Drugič. Slišali smo predlog, da bi sklicali Evropsko konvencijo in eh, ta bi se izključno posvetila tej problematiki. Mislim pa, da čas za to ni najbolj primeren. Ravno kar smo izvedli zelo bistveno politično reformo Evropske unije. V tem trenutku se soočamo eh, z velikimi težavami, recimo gospodarska kriza. Ravno zato ni dobro, da bi sklicali konvencijo in bi se tukaj posvetili zgolj tej problematiki. Evropski svet eh, bi naj bil tisti, ki bi sklical konvencijo. Tega ne smemo zanemariti. Mislim pa, da interesa strani sveta v tem trenutku ni. Zahteva Evropskega parlamenta, da se skliče konvencija v zvezi s to problematiko, ne bi bila deležna posluha, tega ne bi pozdravili in Evropski eh, svet eh, tega nikakor ne bi podprl. Potem pa vprašanje je, ali je ta razprava v tem trenutku sploh potrebna ali ne in ali potrebujemo reformo volilnega sistema ali moramo reformirati pogodbo s tem v zvezi. Vsekakor da, ampak eh, politično bomo sklicali konvencijo samo takrat, če se bomo pogovarjali o širšem naboru tem, recimo gospodarska reforma, ekonomska reforma. To je ključna problematika Evropske unije. Oblikovali smo delovno skupino in uh, včeraj so pripravili šest direktiv, ki se posvečajo ekonomskemu vodenju in upravljanju. Ravno tako smo obravnavali proračunske sisteme. Spraševali smo se, ali eh, naj bi nacionalne proračune potrdila komisija, kako bo to vplivalo na nacionalno suverenost, smo se vprašali. To je razprava, ki jo sedaj vodimo. In morda se bomo tudi odločili, da dejansko obstaja potreba potem, da moramo razmisliti o tem, kako naj bi pogodbo prilagodili, da bi upoštevali nov model vodanja in upravljanja. Kot politična skupina mislimo, eh, da bi reformo pogodbe morali sprejeti v tem širšem kontekstu in eh, tukaj bi potem govorili tudi o volilni reformi. Potem, tretja zadeva, ko govorite o vseevropskih volilnih enotah in vseevropskih listah, to je seveda zanimiva zamisel, ampak kot politična skupina tega ne podpiramo. Naj povem, zakaj temu nasprotujemo. Zgolj na kratko. Prvič, skrbi nas, kaj se bo zgodilo mislimo, da tako ne bi vključili vseh eh, držav. Ko bi imeli 25 poslancev, verjetno ne bi prihajali iz vseh držav članic, kar bi pomenilo dodatno nesorazmernost eh, pri predstavništvu posameznih držav kar verjetno v določenih državah eh, ti vse evropski volilni okraji ne bi, bilo, ne bi bili najbolj priljubljeni. Potem nadnacionalni volilni seznami eh, bi pomenili kakšen dualni pristop. Imeli bi eh, dve vrsti poslancev, dve različni kategoriji bi se pojavili. In ne nazadnje, nadnacionalne volilne enote oziroma nadnacionalne liste bi v končni fazi lahko pomenile, da bi imeli opravka z političnimi znanimi osebnostmi, potem so to eh, ljudi, ki morda ne prihajajo iz političnega življenja, so slavni, so priljubljeni. Verjetno pa te osebnosti ne bi najbolje predstavljale ljudi. To ni koncept predstavniške demokracije. Skrbi nas, kaj bi bilo s temi nadnacionalnimi listami, verjetno bi bile zelo odaljene od državljanov. Ti poslanci ne bi predstavljali dejanskih interesov državljanov. Imeli bi dvojni volilni sistem, dve glasovnici, potem enega volilnega sozlama ljudje ne bi najbolje razumeli. Mislim, da bi se mnogi zdržali, ne bi prišli na volitve. In zato res imamo določene dvome, kar zadeva to točko. To sem želel izpostaviti. Lahko pa povem, da to še ni dokončno stališče politične skupine. In ob koncu še tole. Verjamem, da je res nujno, da poskrbimo za boljšo volilno udeležbo. Ampak sprašujemo se, ali ne bi bilo dobro, če bi to naredili nekoliko drugače, če bi na drugačen način spodbujali volilno udeležbo. Govorili smo o reformi, o reformi številnih točk. Ali ne bi veljalo razmisliti o tem, da bi imeli kandidata, ki bi predstavljal in vodil določeno volično skupino ali ne bi bilo bistveno, da bi izvolili enega kandidata, ki bi vodil politično skupino? Ali ne mislite, da bi tako izboljšali koncept evropskih političnih strank oziroma skupin? To bi bilo veliko bolje, kot če bi imeli vse evropske volilne liste. Nadalje, ali ne bi bilo bolje, če bi imeli recimo enega kandidata na listi ELS-a, na listi zelene stranke, liberalcev, socialistov in tako dalje? Ali ne bi tako izboljšali evropsko razsežnost, legitimnost in demokracijo? ali pa bi rekli, da lista, ki bi dobila največ glasov, bi zmagala. Tako bi imeli eh, programe političnih skupin, ravno tako pa bi to lahko povezali z nacionalnimi listami. Tako da bi želeli nekoliko razširiti razpravo in želel sem izluščiti te dvome, ki so se pojavili. Ampak predtem mi dovolite, da se zahvalim gospodu Davu, ki je dal pobudo k tej razpravi. Naj pa povem, da je blična skupina res navdušena, da prisluhnemo vašim stališčem, ampak da nekoliko razpravo vseeno razširimo, da bomo tako dobili širši nabav predlogov, kot je sedaj v tem poročilu. Najlepša hvala. E Najlepša hvala, zelo jasni ste bili in izčrpni. Gospod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 Niti parlament, niti vlada še nista pripravila dokončnega stališča v zvezi z volilno reformo. Naj pa na kratko poudarim, kaj eh, smo že omenili prejšnji teden v razpravi v polskem parlamentu. Najprej. Pozdravili smo eh, za misel, da se ta dokument pripravi in eh, da se javnosti predstavi, kaj Evropski parlament počne s tem zvezi. Slišali smo različna stališča in lahko povem, da je bila ta razprava res burna. Kar pa zadeva stališča, lahko povem, da veliko krat niso bila združljiva s stališči posameznih političnih strank. Kar zadeva regionalne volilne okraje in uh, kar zadeva možnost polodprte liste, lahko povem, da Poljska ta sistem pozna, ko govorimo o evropskih volitvah. Imamo 13 volilnih okrajev pri volitvah za Evropski parlament. Tako da lahko nasplošno pozitivno ocenimo ta predlog iz dokumenta gospoda Dafa, oziroma vsaj večina poslancev je pozitivno ocenila ta predlog. Podprli smo koncept eh, regionalnih volilnih enot in možnost preferenčnega glasa na podlagi po odprte liste. Potem pa možnost, da bi imeli vse evropsko volilno enoto, lahko povem, da so bili poslanci v večini primerov skeptični. Tukaj smo se ponovno spomnili polskih nacionalnih list, ki smo jih imeli v preteklosti. V razpravi smo slišali naslednje stališče. To vrsten sistem bi pomenil, da bi stranke imenovale kandidate in eh, verjetno voljivci ne bi imeli na voljo možnosti izbire oziroma bi bila ta možnost izbire zelo omejena. to je pravzaprav bolj povezano z izbiro na ravni politične stranke in ne toliko z izbiro strani voljivcev. Potem pa smo se tudi pogovarjali o tem, kako bi razporedili sedeže. In kar zadeva to točko, smo rekli, da bi zelo težko uveljavili te spremembe, ki bi jih potem podprl svet. potem pa volilna starost, ki bi ti omogočila, da odaš eh, svoj glas ali bi to spremenili, da bi na mesto 18 sedaj uvedli številko 16, rekli smo, da bi s tem predlogom šli nekoliko predaleč. Nadalje, pobuda, da bi poenotili volilni postopek, eh, to smo potrdili. Rekli smo, da bi zato morali poskrbeti v čim večji meri, da bi omejili možnost eh, glasovanja, da bi imeli samo dva dni, da bi sedaj volitve potekale maja. To smo pozdravili. Polski parlament bo te predloge še nekoliko nadgradil. V veliki večini primerov smo jih pozdravili, kot sem že omenil. In ko bo evropski predlog pripravljen, se bomo nedvomno na njo zvali. Hvala. Grazie, la parola al viceprezidente Tarkovski. podpredsednik Andrew, da. Gospod Trzakovski, ja, hvala. Slišal si, Andrew, da te v veliki večini primerov podpiramo, da je tvoja predstavitev zelo dobra, potem pa se usuje plas eh, kritik. O tem sem res eh, razmislil in eh, nekoliko bom igral vlogo hudičevega zagovornika. Zakaj? Določene težave, po mojem mnenju, bi se lahko pojavile pri teh tvojih predlogih. Ne glede na to, ali jih bomo podprli ali ne, pa je nujno, da o njih bolj korenito razmislimo. Težava je, da moramo iti korak za korakom. In če sedaj upoštevam, v kakšno smer bo šla ta razprava, predvsem na ravni držav članic, bi bila ta razprava veliko krat eh, ne bi pravzaprav bila produktivna. Predvsem, ko govorimo o teh listah, vseevropskih listah. To bom podkrepil s primeri. Uh, Sedaj nimamo možnost, da bi vodili eh, kampanje in eh, da bi uporabili evropsko eh, zastavo in da bi šli iz okvira svoje politične stranke. Tako da ta prvi korak bi moral biti, da imamo možnost, da uporabimo logotip stranke, da bi pravzaprav tako bolje ozavestili prebivalstvo in voljivce. Ampak morda bi lahko tukaj prišlo do določenih težav. Vredno si lahko predstavljate britanske tabloide, ki bi pisali nekako takole. Andrew Duff je tisti, ki ga podpirajo federalisti in da to financira celinska Evropa. To seveda uh, bi pomenilo, da bi ti dobro odgovoril na te napade, ker te dobro poznam, ampak recimo tisti, ki bi kandidirali v konzervativnih volilnih okrajih, bi lahko imeli določene težave. Tako da bi se lahko sprožile nacionalistične razprave, da bi govorili o tem, da nas podpirajo uh, nekateri grozni federalisti, podzemni federalisti iz celinske Evrope. Ne vem, ali smo pripravljeni v veliki večini držav članic na to. To sem želel sprožiti samo zato, da bi o zadevi razmislili, ker, kot sem že rekel, lahko pride do določenih težav. Potem pa še en primer in tudi o tem sem nekoliko razmislil. Sicer je dobra zamisel, da bi imeli vse evropsko oziroma nacionalno volilno listo, da bi tako nekako spodbudili možnost ta vseevropskega mišljenja v naši volilni kampanji, da bi dodali to vseevropsko razsežnost k volitvam. Ampak, če se sedaj posvetiš podrobnostim, so zadeve zelo kompleksne. Recimo primer, kar zdeva nacionalne liste. Najprej vidimo, da razpravljamo o tej zadevi tukaj v Evropskem parlamentu, ampak ali se lahko predstavljate, da bi videli, kdo bo prvi ali drugi, koliko kandidatov bi imeli iz določene države, potem iz druge države. To bi pravzaprav bilo v spredju razprave. Ne vem, ali bo to dobro, ali bo to koristilo razpravi v zvezi s tem, da bi bila Evropska unija nekoliko bolj vseevropska. Potem pa eno težavo imamo. In sicer, ali si lahko prisoten na dveh listah istočasno ali si lahko Recimo, če imaš zelo pomembno politično osebnost ali bo prisoten samo na nadnacionalni evropski listi, ali bo dovolj pogumen za to ali ne. Mislim, da velika večina se želi zavarovati in bo rekla nekako takole. Dobro, vse evropski nacionalni seznam, vse lepo in prav, ampak želim biti prisoten tudi na nacionalnem seznamu, nacionalni listi. In ali si res resen, ali si kredibilen, ker če si istočasno na obeh listah, ne vem verjetno to ne bo ravno pozitivno. Pa še en primer. Če predsednik Busak, recimo, je prisoten na tej vseevropski listi, pa tudi na nacionalni listi in je pred menoj, kaj želim s tem doseči? Želim si, da bi podprl Poljaka, ker če ga izvolijo, če ga izvolijo na vseevropski listi, potem imam večjo možnost, da bom sam prišel v Evropski parlament kot kandidat. In mnogi bodo razmišljali na podoben način posledično bi to pomenilo, da bo vsak podprl kandidata iz lastne države in tako si bo dal možnost, da bo izvoljen na nacionalni listi. Tako bodo možnosti bolje. To je realnost, politična realnost. Potem tudi se bo verjetno zgodilo takole. Recimo, najboljši na vse evropski listi in eh, naš predstavnik na nacionalni listi. Ne, to ne bo pristop, za katerega se bodo odločili, ampak bodo podprli nacionalnega kandidata, kandidata, ki prihaja iz njihove države. To me pravzaprav skrbi. Namesto, da bi razvili vse evropski duh, miselnost, bodo to zamisel zasmehovali. Ker se bodo ljudje samo kregali, ne bodo vedeli, kdo bo prvi na seznamu in eh, spraševali se bo do koga bi podprli in to bo povezano z logiko nacionalne liste, kot sem jo predstavil. Želim pravzaprav povdariti to. Razmisliti moramo o teh zamislih nedvomno, zelo poglobljeno moramo o tem razmisliti, ker določene zamisli niso dovolj jasne. Recimo, če bi vsaka politična stranka imela listo s 25 kandidati ali pa z večjim številom kandidatom, kaj se bo zgodilo, ali bomo imeli številko ena, dve, tri, ali eh, bo prišlo do spora, ali se bomo odločili za abecedni vrstored, ali je to boljši pristop, ali bomo imeli nekakšen prak, evropski prak, recimo petodstotni prak, če ne, kaj se bo zgodilo, ali bomo imeli 30 različnih list, oziroma kako mislite, da bi to oblikovali. Seveda, dobra zamisel, hvale vredna zamisel, ampak če jo ne bomo dobro pripravili, jo bodo zasmehovali dinamika je nacionalistična, nedvomno. In eh, to bodo izkoristili eh, drugi, to bo orodje propagande. In eh, to listo bodo zasmehovali v kampanji, ker bodo vsi imeli svoje interese. In ravno zato se bo zgodilo to, da se naš sen ne bo izpolnil. Oziroma, Andrew Duff tvoja vizija se ne bo izpolnila. Tako da financiranje, kandidati in ta umestnik med nacionalno listo in nadnacionalno listo je pomemben. Mislim, da bi o tem morali dodatno premisliti. Hvala. Grazie, onorevoli Karkovski. Najlepša hvala. Nedvomno, eh, kar zadeva nacionalne liste lahko tudi sam osebno pripomnim, da ti omogočijo predvsem določeno vlogo za evropske politične stranke, ki niso posem primerljive z nacionalnimi strankami. Zato sprašujem gospoda Dafa, ali eh, je teh 25 poslancev eh, nek dodatek k 751 ali ti predstavljajo del kvote 751, kajti sicer bi utegnilo res priti do težav, kar zdeva nacionalno zasobstvo in uh, Tudi zaradi različnih volilnih sistemov bi lahko bile težave. Nekateri imajo strankarske liste, nekateri imajo možnost preferenčnih glasov, drugi ne. In vsekakor bi želja po okrepitvi vloge nad, nadnacionalnih, torej evropskih strank, uh, utemeljila to vrsten pristop. Vendar pa ostaja še nekaj vprašanj, ki jih je potrebno. Eh, razrešiti. Zdaj pa gospod Zaklenidis z Cipra, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. V našem ciprskem parlamentu še nismo dokončno izvedli razprave o tej temi. zaenkrat obstajajo zelo različna stališča, ki pa so bolj osebne narave in ne odražajo toliko stališč posameznih strank. Za začetek naj izrečem svoje čestitke poročevalcu eh, in tega ne počnem zgolj eh, zaradi formalnosti. Mislim, da je svojim poročilom, ki nedvomno ni moglo pokriti vsega, ampak vendarle, Eh, se je res potrudil obravnavati tisto, kar je najpomembnejše. Eh, res je poskusil enostavno zagrabiti bika za roge in se lotiti ključnih vprašanj. Tisti, ki smo že leta v politiki, vsi vemo, da gre pravzaprav za to, kako vključiti državljane v politiko, kako eh, ohraniti njihov angažma, njihov interes. In ljudje morajo imeti občutek, da ta Evropa, ki jo gradimo, je tudi njihova Evropa. To nam do zdaj ni vedno uspelo. Eh, pri zadnjih evropskih volitih smo lahko brez težav ugotovili, da nam to ni uspelo. In tukaj si ni potrebno delati iluzij. Torej, če želimo ustrajati pri neki logiki, kjer pravimo, da eh, želimo imeti idealen volilni sistem, bomo samo potrdili tisto, kar javnost tako ali tako že misli. Namreč, da v Bruslju zgolj sprejemamo birokracijo, zato ker hočemo neke hitre rešitve, ki naj bi eh, eventualno celo rešile določene konkretne probleme. Ampak včasih je eh, idealnost tudi nasprotje dobrega in eh, zato mislim, da je predvsem pomembno, da napredujemo in ravno zato izredno podpiram uh, idejo konvencije in mislim, da bi jo morali vzpostaviti čim prej. Uh, volilni sistem je pravzaprav nek umestni element med politiki in med državljani, vendar pa eh, mora nedvomno biti parlament tisti, ki bo prvi uvedel korake za spremembe. Uh, Eh, o marsičem se bo potrebno še pogovarjati, kar zadeva nadnacionalne evropske liste. Kaj poskušamo s takimi listami doseči? S tem poskušamo unesti določen nadnacionalni element, eh, vzpostaviti neko eh, vseevropsko razsežnost. Ampak slišali ste, eh, kakšno je stališče predhodnega govornika in kar zadeva posamezne podrobnosti, ima nedvomno prav. Vendar pa mislim, da bi lahko določene stvari tudi rešili. Veči, večini držav gre na, tudi na evropskih volitvah za liste in ne vidim razloga, zakaj ne bi mogli na vse evropski eh, listi tudi na seznamu vrstiti določenih znanih osebnosti. To bi lahko bila liste, bile liste, ki bi obstajale usporedno z nacionalnimi listami. Uh, Torej, mislim, da je ideja dobra, imamo te sicer težave s podrobnosti, ampak vse to bi se dalo razrešiti. Kajti eh, predvsem gre tukaj za doseganje tega nadnacionalnega elementa pri volitvah. Na ta način bi bila tudi pri evropskih volitvah bolj izražena evropska razsežnost. Zato moramo. Uh, dati tej ideji zagon in prvi korak so vse evropske liste. Zato mislim, da bi morali to idejo podpreti, čeprav imamo posamezne pridržke. Kar pa zadeva eh, to, kar je povedal predsednik, mislim, da res nima smisla, da enostavno vedno znova povečujemo število poslancev, kajti sicer bo nastal tist, da zgolj spostavljamo neka delovna mesta za naše ljudi. Uh, vendar pa tega ne moremo tako enostavno rešiti. Tiste države, ki eh, omogočajo nadnacionalne liste, bi potem morale predvideti tudi manj mest na nacionalnih listah. To bi bila rešitev in na ta način bi tudi rešili vprašanje neenakomerne porazdelitve sedežev. določene politične osebnosti bodo morda res imele težave pri odločitvi, ali naj eh, se umestijo na nacionalno ali na evropsko listo. Pa še nekaj za zaključek. Tisto, o čemer moramo res razmisliti, je naslednje. Gre za verodostojnost Eh, tudi strankarskega sistema, kakršnega imamo v državah članicah. Eh, s pričo krize se politika sooča številnimi težavami. Eh, pogosto slišimo, da politične stranke niso uspele poskrbeti za blaginjo državljanov. In kar zadeva stališče pročevalcev v zvezi s polodprtimi listami, mislim, da je zelo zanimiva ideja. kajti marsikdo od državljanov enači določene politične velikane s strankami, katerim eh, pripadajo. In zato mislim, da ne smemo pripisovati prevelikega pomena strankam, ne nacionalnim, ne eh, vseevropskim strankam. In mislim, da je potrebno tudi na posameznike gledati kot na enako pomembne, vsaj toliko pomembne kot stranke, ki ji pripadajo. Hvala. Najlepša hvala. No, slišali smo mnenje, ki uh, zagovarja pomen preferenčnega uh, eh, glasu, ne glede na strankarske liste. In nedvomno se bo kasneje gospod Dav tudi odzval na to. Naslednji pa je kolega Iličev z Evropskega parlamenta. Jaz nabljudavam se s izključiteljen interes tazi diskusije in obrazno. Mog... Gospod predsedujoči, z velikim zanimanjem spremljam to razpravo in vidim dva nasprotujoča si trenda. Po eni strani nekateri izpostavljajo kritike in dvome, drugi pa so zelo navdušeni in si želijo, da bi se stvari razvijale naprej. Mislim, da to kaže, da gre tukaj dejansko za poročilo, ki vsebuje zelo veliko dinamike. gre za poročilo, ki poskuša unesti spremembe v sistem, ki je morda že nekoliko eh, zastarev, ki je eh, nekako ujet, okamenev. In mislim, da gospod Daf v tem poročilu posreduje zelo pomembno sporočilo, spodbuja nas naj. Eh, razmislimo o razmerju med političnim idealizmom in političnim pragmatizmom. Mislim, da je oblikoval nekatere zelo zanimive ideje, predlaga nadnacionalne liste s 25 kandidati, s čimer naj bi se izognili eh, prevelikemu kup točkanju in pogajanjem. Vendar pa eh, vse skupaj bo šlo v roke matematikom, ki bodo poskušali pripraviti ustrezen matematični model. To je verjetno res potrebno. Istočasno pa gospod Duff predlaga tudi vseevropsko volilno enoto. No, morda res obstaja potreba po posodobitvi sistema, po nečem, kar bi dopolnjevalo eh, regionalne volilne okraje. Vendar pa ne smemo pozabiti na to, da bo v nekaterih regijah prišlo do sporov na regionalni ravni, do sporov med regijami. In to lahko pomeni, da bi bili kandidati na nek način talci želja posameznih strank, da bi postali žrtev nekih čezmejnih rivalstv. Sam zato podpiram idejo neke res nadnacionalne volilne enote. Kar pa zadeva evropsko državljanstvo, nedvomno se bomo še predvsej ukvarjali s tem vprašanjem, vendar pa je predvsem potrebno, da ostanemo realistični. V nekaterih bolj razvitih državah so. Uh, državljani drugih držav prisotni v velikem številu, predstavljajo 20 ali celo 25 odstotkov prebivalstva. Ti državljani niso tam zato, da bi zgolj izkoristili eh, tamkajšnji sistem eh, socialne zaščite, ampak so tam zato, ker te države potrebujejo eh, delovno silo. Zato res potrebujemo enoten volilni sistem. Vendar pa zakaj si ne bi mogli v prihodnje zamisliti eh, nekega enotnega državljanstva, ki bi bilo enostavno državljanstvo Evropske unije in to bi bilo vse. Mislim, da moramo prisluhniti mnenjem ne zgolj matematikov, ampak eh, tudi vseh drugih, vseh strank, ki imajo izkušnje in znanje, ko gre za približevanje sistemov in idealov. kar zadeva nacionalne parlamente, pa lahko rečem, da vidimo, da v nekaterih parlamentih poteka res poglobljena razprava o teh vprašanjih, vendar pa nasplošno to ne velja. Prepričan sem, da je tema, ki jo danes razpravljamo, tema, ki se sploh še ni znašla v razpravah v nekaterih nacionalnih parlamentih. leta 2014 eh, si bodo državljani želeli delujočega volilnega sistema in ta lahko nedvomno črpa na, eh, iz idej, ki smo jih slišali. Najlepša hvala. Naslednji je nacionalni poslanec iz Litve. Izvolite. Dėkoju labai. Eh, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas pranešėjau, tikrai įdomus pranešėjau. Najlepša hvala. Spoštovani gospod poročevalec, spoštovani gospod predsednik, poročilo je zelo zanimivo, zelo zanimiva pa je tudi razprava. E, sam pa bom e, predstavil svoje mnenje. To ni mnenje našega parlamenta, ker te razprave v našem parlamentu še nismo izvedli, jo pa predvidevamo. Če naj se danes eh, izrečem o tem poročilu in eh, se opredelim, ali gre za revolucijo ali devolucijo, mislim, da je z vidika politika to nedvomno revolucija. Eh, govorimo o nečem, kar eh, vsakodnevno vpliva na naše delo, saj to vpliva na to, ali bomo izvoljeni ali ne. Eh, Eh, kar zadeva stališče volilca, pa mislim, da gre za nekakšno evolucijo in verjetno sploh ne bomo pazil, ali bo do leta 2014 ta reforma končana ali ne. Litva pogosto velja za nekakšnega poskušnega zajčka. Imamo različne volilne sisteme. Predsednika, naprimer, volimo v neposrednjih volitvah in mislim, da pri nas ne bo velikih sprememb Eh, ne glede na to, ali bomo podpirali liste s 25 kandidati ali ne. Nedvomno bo to nekaj novega, nekaj zanimivega, ampak dvomim, da bodo volilci to sploh opazili. Zelo dvomim, da bi zaradi to vrstne liste naš predsednik vlade ali kdo drug eh, kandidiral za Evropskega parlamenta, eh, za poslance Evropskega parlamenta. Spreminja se tudi število poslancev. V preteklosti smo jih imeli 13, zdaj jih imamo 12, ampak tudi to ni povzročilo kakšne velike politične razprave. Ne glede na to, ali je poslancev 12 ali 13, za nas je to sprejemljivo in to nikakor tudi ne vpliva na javno mnenje. Ravno tako dvomim, da bi prišlo do kakšnih bistvenih sprememb zaradi števila poslancev v Nemčiji ali Španiji. To bo v določeni meri morda vplivalo samo na naše razprave, ampak če govorimo o volilcih in o angažmaju volilcev, se moramo predvsem vprašati, česa si oni želijo. Eh, spraševati se moramo, kaj želijo doseči in misliti moramo na njih, ko govorimo o evropskih tematikah. Potrebno si je zastaviti vprašanje, ali se evropske volitve ne izkoriščajo zgolj za boj med nacionalnimi strankami vsakih pet let. Potrebno je govoriti tudi o reformi izvedbe volitev. Morda bi morale te potekati preko spleta, kajti na ta način se bodo tudi državljani volitev laže udeleževali. Zaenkrat še nimamo elektronskega volilnega sistema, vendar pa kolikor vem, to v Estoniji odlično deluje. Mislim, da je današnja razprava preveč oskomiselna, sploh z vidika volilcev. Seveda je to pomembna razprava za politike, vendar pa je povsem nerelevantna za volilce. In to ne glede na to, kdaj se bo ta reforma uresničila, leta 2014 ali kadarkoli pač že. Volilci tega sploh opazili ne bodo. In mislim, da pri vsem spoštovanju do poročevalcev, da je ta sprememba koristna, vendar pa mislim, da bo pri volilcih ostala neopažena. In če želimo, da bodo volilci to opazili, moramo v večji meri upoštevati njihove potrebe in ne toliko potrebe politikov. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Messerschmidt, podpredsednik našega odbora, ima besedo. Izvolite. Uh, hvala lepa, gospod predsednik. Moram reči, da običajno podpiram tiste tematike in razprave, kjer da za nje pobudo gospod Da, Fredko se strinjam, ampak ponavadi uživam v razpravah. Kar pa zadeva to razpravo, lahko rečem, da za me predstavlja prečešne razočarane. Nedvomno se vsi strinjamo, da obstajajo praktične težave in da eh, obstajajo tudi določene potrebe po eh, spremembah. Mm, opozorili ste na to, da nimajo vsi v vseh državah možnosti glasovati tako za liste kot za kandidate. Predstavitev volitev z junija na maj. Marsikaj od tega je posem relevantno in eh, bi bilo potrebno uvesti določene spremembe. Potem so tu še splošne težave z nizko udeležbo. Ampak o čem pravzaprav razpravljamo zdaj? Govorimo samo o tem, da bi spremenili volilni sistem v bolj federalističnega. Uh, Eh, nihče ni govoril o tistih konkretnih težavah, s katerimi se soočamo na volitvah. Govorimo samo o nečem, kar vemo, da se ne bo uresničilo še kdo ve koliko mandatov, kajti nobena od nacionalnih držav tega ne bo nikdar sprejela. Zakaj torej tratimo čas z razpravo o nečem, eh, kar samo v glavi gospoda Dafa predstavlja lepe obete za prihodnost? mislim, da bi bilo bistveno bolj potrebno se pogovarjati o konkretnih vprašanjih. Sto sotno se strinjam, da je potrebno nekaj narediti za to, da bomo izboljšali udeležbo na volitvah, vendar pa. Tukaj ne gre za to, da bi spodbudili mlade, da bodo glasovali. E, tega ne bomo dosegli s federalističnimi volilnimi enotami v Evropi, kajti e, v moji državi še vedno smatram, da zastopam državo, eh, pri nas državljani ne volijo zaradi pomankanja zaupanja in zaradi pomankanja realističnosti v razpravah v našem parlamentu. In to poročilo samo kaže, da so razlogi državljanov za nezaupanje povsem utemeljeni. In zato mislim, da je to povsem kontraproduktivno poročilo, ki poskuša eh, nekako eh, poveljevičevati interese Evropske unije. Ali ste vi, gospod Dav, pripravljeni povedati vsem voljivcem v Evropski uniji in svojim voljivcem, da eh, edino, kar je potrebno spremeniti za to, da bi se uresničile njihove sanje, kar zadeva Evropske unije, institucije, da potrebujemo bolj federalističen pristop. Mislim, da boste razočarani nad njihovimi odgovori. Mislim, da ljudi eh, bistveno bolj zanimajo bolj konkretne zadeve, zmanjševanje birokracije, večja učinkovitost. Eh, Mislim, da jih ne zanimajo razprave o tem, ali želimo federacijo v Evropi, ampak si želijo konkretnih rešitev za probleme. Uh, Eh, seveda na nekaj od teh stvari tudi vi opozarjate, ampak nišče od ostalih razen mene v razpravi se na to ni odzval. Mislim, da pogosto dajete pobude za zelo zanimive razprave in da imate lepe vizije za prihodnost, ampak mislim, da je bolj bistveno, da se osredotočimo na konkretne težave, ki jih ima države zdaj, kot pa da govorimo o nečem, kar se bo morda uresničilo čez 30 let. Najlepša hvala. Gospod oziroma gospa pa, pa Dimitriju iz Grče. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Že več kot deset let spremljam to zelo zanimivo razpravo. Jorgos Anasosopolos, takratni podpredsednik Evropskega parlamenta, je že pripravil poročilo na to temo in mislim, da je povsem normalno, da Eh, obstajajo različna mnenja, različna stališča. In sama mislim, da bo verjetno potrebno še veliko več časa za razpravo o vseh teh točkah, ki jih navaja gospod Daf v svojem poročilu. Eh, vseeno pa bi se osredotočila na eno specifično točko in to je četrta točka njegovega predloga. Tam predvideva neposredno razpravo med Evropskim parlamentom in svetom, ne da bi bili pri tem vključeni nacionalni parlamenti. Kakšna je potem vloga nacionalnih parlamentov? Moje mnenje je, da bi morali biti tudi ti vključeni in sicer ex ante in tekom celotnega postopka. Danes Eh, do podne smo prisluhnili tudi govorniku iz Luksemburškega parlamenta, ki je povedal, da glede na dosedaj veljavne postopke imajo evropski državljani občutek, da se enostavno ne splača udeležiti se volitev, eh, ravno zato, ker v procese niso vključeni tudi nacionalni parlamenti predstavnik iz uh, Lordske zbornice je kategorično zatrdil, da se nacionalni poslanci ne zanimajo za to, da bi okrepili vlogo Evropskega parlamenta. In sama se kot 20 let poslanka v nacionalnem parlamentu s tem stališčem ne moram strinjati. Pri vseh parlamentarnih skupščinah je tako, da nekateri mislijo, da sta za novo evropsko arhitekturo potrebni obe instanci, ki morata dobiti več pravic, torej tako Evropski parlament kot nacionalni parlamenti. Razlika tukaj je v tem, da mi kot nacionalni poslanci nismo neposredni eh, zastopniki Evrope in pogosto tudi ne priznavamo vloge evropskih poslancev kot izvoljenih predstavnikov evropejcev. In pogosto se nam zdi, da eh, zato v razprave v Evropskem parlamentu niso posem utemeljene. Tudi Lizbonska pogodba tukaj ni ničesar spremenila. In za zmanjševanje demokratskega primankljaja je nujno potrebno, vzpostaviti nove, bolj enakopravne odnose med Evropskim parlamentom in in nacionalnimi parlamenti, ki imajo pač svoj sedež v posameznih državah članicah. Hvala. Hvala lepa, gospod Papa Dimitrijo. Mislim, da je postalo jasno, kako pomembno je govoriti o teh vprašanjih. In sicer glede na splošno ozadje, ne gre samo za volilni sistem, gre tudi za vprašanje kakšen je odnos med eh, Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. In gre tudi za celotno strukturo Evropske unije. Vsem pa seveda se danes ne moramo pogovarjati. Slam. Gospod Šolc. Hvala lepa. Gospod predsednik, samo v bistvu bom šel in bom dejal, da ima gospoda prav. Glede poročila, ko v vodnih izjavah BNC opozori na to, da mora Evropski parlament sprejeti pobudo, prevzeti pobudo. Razprava pa danes kaže na to, da je vprašanje, kdaj je pravi trenutek. Najkasneje po zadnjih volitvah bi Evropski parlament, svet in nacionalni parlamenti se morali usesti skupaj in začeti z razpravo. Ukvarjati bi se morala z nizko volilno udeležbo v Evropski parlament če smo pošteni, gre za vedno nižjo volilno odeležbo. Ne samo volitva, na volitvah za Evropski parlament, gre tudi za druge volitve na regionalni, lokalni in nacionalni ravni. In pravzaprav me zanima, kako resno jemljemo vprašanje demokratične odgovornosti obliki, kot ga razumejo državljani, pa naj se gre za volitve na nacionalni ravni ali volitve župana. Torej, potrebno je biti v neposrednem stiku z državljani, torej ti župani so v neposrednem stiku z državljani. In potem gre tudi za dvojnost udeležbe držav članic pri evropski politiki in obratno pri udeležbi Evropske rani na nacionalni. Tudi sam kot veliko predstavnikov nacionalnih parlamentov, sicer to še ni zaključna razprava in tudi še nismo imeli razprav v parlamentih, tudi ne v političnih skupinah in tudi ne v Evropskem parlamentu. Ta razprava še ni prav napredovana v tem poročilu. Želim pa jasno povedati, da gre tudi za osebno mnenje. Kaj naj storimo s tem poročilom? Zastavlja pa prava vprašanja in zato mislim, da lahko s temi vprašanji se ukvarjamo zelo na produktiven način. Kolega Messerschmidt je dejal, da pravzaprav vse vodi stran od interesov državljanov. Po drugi strani pa seveda volilna reforma je sredstvo za to, da ugotovimo, kako bi lahko državljane bolj vključili v demokratični proces. Volitve so eden od, ne pa edini instrument za to. Naj omenim še nekaj pripomp, kar se zanimivih premislekov o evropskih strankah tiče. Mislim, da imamo evropske politične stranke. Če sem prav obveščen, jih je v tem trenutku deset. Devet do deset milijonov dobivajo v tem trenutku iz evropskega proračuna. Te evropske politične stranke pa niso samostojni, samostojne evropske pravne osebe. To so registrirane združenja po belgijskem pravu, več ali manj torej priznavamo vlogo evropskih političnih strank. Do leta 2009 pa te stranke niso niti imele možnosti voditi volilne kampanje. In kako naj sedaj te vplivajo na zavedanje državljanov? Kako bi lahko pojasnile, kaj je potrebno, o čem se je potrebno odločati na evropski ravni in o čem na nacionalni? Torej, izpostaviti to dvojnost. Zato mislim, da moramo ne govoriti o dodatnih 25 poslancih, govoriti moramo o realnem političnem razmerju med evropsko in nacionalno ravnjo. To je trd konkurenčni boj. Katera nacionalna stranka pa se želi uprit Evropske nacionalne stranke odreči in določenim pooblastinom. Če smo pošteni, gre tu za podobno razpravo tudi glede razprav o evropskih politikah na nacionalni ravni. Katera vlada pa je pripravljena storiti ta korak v prid evropske ravni? Torej, imamo razkorak med politično udeležbo tako elit, kot tudi državljanov pri postopku odločanja in med tistimi pristojnostmi, ki so bi že eh, bile predane evropski ravni. To, ta razkorak moramo preseči in zato mislim, da je reforma volilne zakonodaje nekaj, kar je potrebno si ogledati tudi z vidika politične odgovornosti na nacionalni ravni. Zato moramo se o tem še naprej pogovarjati, namreč ali ne bi te evropske politične stranke morale dati določen odstotek evropskih poslancev glede na trenutne razmerja, ki jih imamo. Te evropske politične stranke izhajajo iz splošne, skupne razprave o EU in ne zagovarjajo samo nacionalnih vidikov. In torej bi bilo dobro vedeti, kako se oni predstavljajo nadaljni razvoj. Ta dimenzija manjka in pravzaprav še povečuje razkorak med tem, kar si državljani mislijo o tem, kar se počne v EU in med realnim dogajanjem. Državljani so utrujeni tudi zato, ker menijo, da tako ali tako se nič ne zgodi, pa naj si gredo na volitve ali ne. Torej, izčrpani so. zaradi neustreznih, neustrezne obravnave njihovih težav. To moramo torej usporedno reševati. Osredotočati se moramo na evropska in na nacionalna vprašanja. Morda je konvencija resnično prava pot, kjer bi torej vsi lahko izrazili naša mnenja, imeli bi vlado, Evropski parlament, nacionalne parlamente, evropske institucije in tudi civilno družbo. To, kar smo v konvenciji že imeli. Mislim, da je to skupni izziv vseh ravni. To je ambiciozen cilj. Tudi sam ne verjamem, da nam bo to uspelo do leta 2014, vendar pa tega se moramo lotiti sedaj, kajti sicer bomo čez 3-4 leta ugotovili, da volilna odrežba še vedno pada, ni nam pa uspelo doseči bistva. Hvala lepa. Hvala lepa. Še enkrat je bilo izpostavljeno vprašanje političnih, evropskih političnih strank. Novo pa je, da lahko prihaja do konflikta pristojnosti med nacionalno in evropsko ravnjo. O tem je bilo govora. Torej, prepoznal sem nekako tretjo hipotezo, da bi poleg predlogov gospoda Dafa s 25 poslanci na nadnacionalni listi in poleg predloga neposrednih volitev tudi predsednika komisije imeli še to misel, da bi uvedli določeno kvoto na nacionalnih listah za evropske stranke, ki bi potem lahko imenovali svoje kandidate. Sedaj pa kolega z Mačarske. Hvala lepa, gospod predsednik. spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, člani odbora. Kot nov poslanec v Mačarski, Mačarskem parlamentu me veseli, da lahko sodelujem pri tej razpravi. Dva predstavnika Mačarske sva. Oba sva dejavna v odboru za ustavne zadeve Mačarskega parlamenta, pa tudi v drugih odborih. Gospod Messerschmidt je izpostavil pomemben izziv. Zakaj so evropske državljani tako skeptični? Naš odbor na mačarskem je vzpostavil, ustanovil pododbor, ki je imel za nalogo, da preiščem presežena pooblastila policije leta 2006. To je bilo ukazano od skoraj. Sveda nam je sem žal no, za to, kar se je zgodilo in velika škoda je, da Evropska unija ni uvedla preiskave in nadaljnih korakov, zato da bi to razjasnili. Gospod Fratini, takratni komisar, ni storil nič proti temu in ni kaznoval preseženih pooblastil mađarske policije. Proti Franciji se sedaj uvajajo sankcije v razmerah, ko se Francija sooča s težavami, ki so podobne tudi drugot po EU in s tem se ukvarjamo že desetletja. Evropska unija ne daje pravih odgovorov in to vodi do te skepse. V poročilu gospoda Dafa pa se mi zdi prava samo diagnoza, vse ostalo pa se mi zdi nenavadno. Diagnoza je prava. Resnično obstaja skepsa nezanimanje. Gospod Daf pa zamenjuje vzroke s posledicami. Vzrok je ta, da EU nima pravih odgovorov. Vzrok je ta, da je Evropa še danes razdeljena med vzhod in zahod. Nekdanje komunistične države na papirju sicer veljajo za enake, vendar pa v praksi ni tako. Tukaj vidim gospod Gurmaj, predstavnica socialistične stranke, ki je takrat dovolila ta presežena pooblastila policije. Torej, v teoriji smo enakopravni, v praksi pa ne. Kako življenje je v teh državah tako nizka, da imajo sedaj prebivalci teh držav dovolj? EU pa tudi ne daje odgovorov na to, kako je možno, da je Slovaška lahko postala država članica kako pa so Benešovi dekreti še vedno veljavni, ki so škodo Nemcem in Mačarom. Deset odstotkov vseh evropskih sredstev se izgubi zaradi korupcije. Strinja pa se s tistimi, ki kritizirajo te reforme. Ne reforme kot take temveč zato, ker gospod Daf se ne ukvarja s tem izzivom z vidika državljana. Kako bomo to rešili, je vseeno. Potrebno pa je razrešiti ta izziv, ta demokratični primankljaj, ki ga imamo. Ali bo to storjeno z nadnacionalnimi listami, s federalizmom, ali pa bomo uvideli, da so nacionalne države v Evropi se prebudile, čeprav tega marsikdo ne želi sprejeti. EU je navidezna institucija, ljudje pa si želijo več nacionalnih občutkov, volje in značilnosti. Dle, kot bo volilni sistem odmaknen od državljanov, manj jih bo ta projekt zanimal. Večina ljudi vidi samo zastavo Evropske unije z rumenimi zvezdicami na modri podlagi, vidijo včasih kakšne obraze, vendar pa realnih odgovorov ne slišijo. Sedaj pa naj se lotim še nekaj podrobnih zadev kjer izražam pomisleke. Naprimer, druga točka, D, šesta alineja. Kot pravnik vem, in to bodo lahko potrdili tudi kolegi, da so najpomembnejše podrobnosti. Kako bo ta sistem deloval, še ne vemo. Celotna reforma v današnji obliki pa je že od samega začetka zagrešena z vidika državljanov. Kaj ti te predloge bi morali oblikovati že v obliki Lizbonske pogodbe. Lizbonsko pogodbo sicer zavračamo, vendar pa tukaj se mi zdi, da se ne odraža niti Lizbonska pogodba. Ljudi sprašujemo, ali bi naj imeli nadaljne reforme ali ne. spet pa ne govorimo o tem, kako bi naj to izvedli. Vse to je neodvisno od voljivcev. Z referendumom to ne gre in te nadnacionalne liste ali novi organi, ki bi jih naj vzpostavili, evropski voljeni organi, bodo ljudi odtujili. In če bi naj imeli nadnacionalne liste, torej nad nacionalnimi listami, bi to ne samo ujezilo državljane, temveč bi to bilo tudi nedemokratično. Sklic konvencije se mi tudi zdi napačna zamisel. Na srečo je tudi ustavni konvenciji spodletelo in tudi temu bi, tej bi, kajti te konvencije so že same po sebi birokratske institucije, ki povzročajo odtujitev in ne delujejo v interesu državljanov, že dolgo ne. Neodgovorno pa podpirajo ideje Združene Evrope, torej Združenih držav Evrope. Razprava pa se mi zdi pomembna in dobro je, da je tudi druga stran dobila možnost za izražanje svojega mnenja. No. Hvala lepa za vaš ne predlogo gospoda Dafa. Ta razprava nas bo saj prisilila v to, da bomo vsem skupaj še bolj temeljito premislili. Sedaj pa gospod Debjanki, ki zastopa odbor za ustavne zadeve Portugalske. Prosim. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Vprašanje poročila gospoda Dafa je nekaj, o čemer v portugalskem parlamentu še nismo razpravljali, pa tudi ne o moji stranki portugalskih socialistov. Vse, kar torej izražam danes, je moje osebno mnenje. Odkrito rečeno, poročilo gospoda Dafa se mi zdi zelo ambiciozen poskus odziva na vprašanja, ki smo jih imeli pred sabo že na začetku sestanka, ko jih je predstavil predsednik gospod Kasini. Omenil je tveganje, da bodo volitve v Evropski parlament nekaj, kar se bo razvilo v izključno nacionalno kampanjo. To se veliko krat zgodi. Evropske volitve pogosto ne izpolnijo svojega namena torej ne govorijo o evropskih vprašanjih in ne poglabljajo evropske integracije. Torej 2014 je nekoliko preambiciozen cilj. Podpiram tiste, ki so to že povedali. Seveda pa to ne pomeni, da ni potrebno praviti nekaj dela že sedaj, če menimo, da gre v pravi smeri. Kar se enotne minimalne starosti za volitve tiče in kar se tiče tega, da zagotovimo padajoče sorazmernosti, In kar se tiče drugih vprašanj, tudi nad nacionalnih list, naj povem naslednje. Slišali smo pripombe, ki govorijo tudi o tem, da je že sam razlog za to, da smo tukaj postavljen pod vprašanje. smo pa tu seveda zaradi evropske integracije. Kar se mene tiče, preden zaključim, pa naj povem še tole. Zamisel, da bi naj evropske politične stranke bile bolj pomembne, pa da zaenkrat še niso utelesile tega, česar si želimo. Torej vse to gotovo izhaja iz razloga, da še nismo vzpostavili pogojev za to, da bi pripravili Evropski volilni manifest. Da bi se o tem pogovorili tudi izven Evropskega parlamenta, širšo evropsko javnostjo. Zato menim, da je ključnega pomena, da se dogovorimo o skupnih pravilih kako naj postopki potekajo, razvijamo politični program, ki ga bodo zagovarjale politične stranke, po drugi strani pa vse eno moramo zagovarjati mnenje, da ne bo nadnacionalna pot tista, ki bo prevladovala. Ne vem, koliko bi naj imeli teh kandidatov, 25 ali koliko, mislim, da je dobro, da bi jih imeli. in to seveda morda ne bi nujno zagotovilo tudi uravnoteženo zastopanost držav članic in narodov Evrope. Mislim, da je ta številka samo začetna v postopku, ki bo postopoma vodil na bolj čez nacionalen vidik zastopanosti v Evropskem parlamentu. Nadnacionalni kandidati v Evropi so predpogoj, za evropsko politično platformo in evropske politične stranke glede na raven integracije v EU. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Lajnen, prosim, nekdani predsednik tega odbora. Trenutno pa je predsednik odbora za okolje v Evropskem parlamentu. Prosim. Kolegi in kolegi. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Veselim me, da sem spet v odboru AFKO. Sedaj sem predsednik odbora za okolje in pravzaprav imam redko priložnost priti k vam, ker imamo zelo natrpan dnevni red. Ta tema me že leta zanima, odkar sem parlament v bistvu in zdi se mi to strateška tema za evropsko demokracijo in za demokracijo na evropski ravni. Prav tako se mi to zdi pomembna tema za razvoj evropskih volitev. 30 let že imamo evropske volitve, ugotavljamo pa, da imamo vsakič nižjo volilno odeležbo. Sam sem že trikrat sodeloval v evropskih predvoljenih kampanjah in leta 1999 sem menil, da vse skupaj teče slabo, da se ljudje bojijo uvedbe evra leta 2004 je evro že bil uveljavljen, pa je šlo še slabše. Takrat sem mislil, ljudje se bojijo širitve, vsaj v Nemčiji. Leta 2009 smo imeli evro, širitev je že bila izvedena, pa je šlo še slabše. Zato, ker ugotavljamo, da državljani ne vedo točno, zakaj naj bi sploh šli na evropske volitve. In dejansko to tudi niso evropske volitve to je 27 nacionalnih volitev, 27 nacionalnih predvoljenih kampanj. In tudi moja stranka, ki je zelo evropska, vedno znova pade v skošnjavo, da bi našla temo, ki je nacionalno kontraverzna. Še prav posebno opozicijske stranke skušajo evropske volitve narediti za test za svoje nacionalne vlade. In lahko govorimo o čemer koli in me lahko prepričujete tudi drugače, tako pač je. Evropske volitve se zlorabljajo strani nacionalnih strank, političnih elit za nacionalne teme. Evropske teme so drugotnega pomena, ne igrajo vloge, mediji pa delujejo tako, kot pač delujejo. Mediji potrebujejo dogodke, spopade za moč, potrebujejo boj za mandate pri evropskih volitvah, se to ne dogaja na evropski ravni, temveč ostaja ta boj na nacionalni ravni. Rečem lahko le, da bi bilo logično nadaljevanje uvedbe evropskih volitev leta 1979. Tudi takrat je bilo to ključno vprašanje. Veliko je bilo skepse, veliko je bilo nasprotnih mnen. In upora proti temu. Veliko časa smo potrebovali, da je to vprašanje dozorelo na politični sceni, da smo ugotovili, da ne moremo pošiljati delegacij iz nacionalnih parlamentov v Strasbourg, takrat je bilo vse v Strasburu. V 50-ih letih je bilo to čudovito in že v 60-ih, 70-ih pa smo opazili, da to ne deluje več da je potrebno poslance neposredno izvoliti. Sedaj po 30 letih je prišel trenutek, ko moramo preiti v naslednjo fazo. Evropske volitve morajo dejansko postati evropske. V parlamentu sem bil poročevalec za statut o evropskih strankah. 2004, tik pred evropskimi volitvami, je bilo to omogočeno tudi zaradi krškega predsedstva, takrat je Grčija predsedovala. In tudi pri takšni podrobni temi, statuto o evropskih političnih strankah, smo imeli zelo veliko pomislekov. V Franciji, na Portugalskem, v Luksemburgu, v Belgiji in Grčiji smo bili v razmerah, ko stranke niso smele sprejemati sredstev. od zasebnih podjetij. Pri drugih državah pa je bilo to možno. In kako smo potem našli rešitev? Tako, da se je Grčija vzdržala. Imamo sedaj evropske stranke s statutom, določen razvoj potekal tudi od takrat, vendar pa stranke ne morejo kar tako delovati. To ni laični klub, keglaški klub. Stranke želijo biti dejavne, želijo si pridobiti moč in mandate. Evropske stranke pa ne morejo nič storiti, če ne morejo niti izvajati dejanskega evropskega predvoljenega boja. In to moramo spremeniti, torej tudi evropske stranke se morajo začeti boriti za mandate. Spoštovani kolegi, bili smo že nekoliko dlje. Imeli smo že eno poročil v 90-ih letih trenutku je Evropski parlament zahteval, da bi 10 odstotkov sedežev v Evropski parlament prišlo prek nadnacionalnih list. Gospod Daf govori samo o 25, torej je bolj skromen, čeprav je parlament postal večji. Tudi tukaj slišim enake argumente, kot sem jih slišal že deset let. Nekoliko me moti, da moj dragi prijatelj Ben Fajo vedno znova pridiga o istih zadevah. Živa v isti regiji. Torej, njegova ideja, da bi imeli medregionalne liste, je prav tako otojena od ljudi, kot so nadnacionalne. Torej, ta Lotringija, Luksemburg in ne vem, kakšna še regija je prav tako daleč od državljanov kot druge. Živimo v medijski družbi, vse poteka prek televizije in interneta in pri evropskem predvoljenem boju, pri najpomembnejših kandidatih, bi mediji avtomatsko vzpostavili platformo za razprave. Sicer smo v Evropi Babilon, prevajati moramo, tolmačiti, vendar pa moderna tehnika nam to omogoča, to je možno. Tako bi uvedli čisto drugo dinamiko v evropsko razpravo, v evropsko javnost in tudi v smisel evropskih volitev. Mislim, da je čas, da dobijo državljani dva glasova pri evropskih volitvah. Prvi glas kot sedaj za nacionalno listo. V velikih državah so včasih to tudi regionalne, to lahko ostane kot je tukaj ni potrebno nič spremenjati, manjka pa potem druga noga, druga stran. Ta komponenta prave evropske liste. In to bi bila tudi dvoja legitimiteta Evropske unije, kar imamo v pogodbah. EU je unija držav in unija državljanov Evropske unije. Od Maastrichtske pogodbe imamo tudi, tudi državljanstvo EU in to moramo sedaj operacionalizirati. Tega pa nismo storili. Od leta 1997 nam to ni uspelo. Seveda 2014 bi bilo odlično, če pa to ne bo šlo, bi lahko to uvedli tudi leta 2019 in potem bi dejali, da imamo kandidate, ki so še bolj oddaljeni od državljanov. Mi imamo 82 milijonov prebivalcev v Nemčiji in vsi vodilni kandidati so po eni strani oddaljeni, po drugi strani pa blizu državljanom, zato ker jih mediji venomer ponavljajo in obrazi so znani. Pri evropskih volitvah pa ljudje vedo, kdo je znan v določeni državi. In časih celo po vsej Evropi zaradi medijev. Predlog DAFA je ambiciozen, Andrew mogoče celo preambiciozno. Odrekel bi se veliko podrobnostim. Naprimer, izpustil bi tehnična vprašanja. Glavna zadeva pa je preboj imeti poleg nacionalnih tudi evropske liste da bomo imeli tudi evropske razprave in evropsko, da bomo lahko uresničili evropsko demokracijo. Potrebujemo spremembo pogodbe, to je verjetno res. Najboljše bi bilo organizirati konvencijo, vendar pa tudi tukaj lahko še razmišljamo o alternativnih možnostih. Imamo še predpristopno pogodbo s Hrvaško in predpristopne pogodbe za druge države pristopnice, torej veliko bo še priložnosti, kjer bi lahko to na ustrezen način uredili. In še zadnja zadeva. Ta strukturni preboj za več Evrope je težaven. Vedno imamo veliko nasprotovanj in nasprotnikov Evrope. Imamo nasprotnike Evrope, imamo tiste, ki so skeptični in so tudi proti. Thank you. pa tudi elite nacionalnih strank eh, tega ne bodo rade videle. Torej, bil sem poročevalec za statut evropskih strank in potem smo govorili tudi o evropskih ustanovah. Vse politične družine imajo sedaj te politične ustanove. Mi imamo veliko ustanov, kot je Adenauer, Friedrich Naumann in tako dalje, Heinrich Böll. Vse stranke imajo svoje ustanove in vse so se pritoževali, da ne smemo imeti evropskih, saj imamo že nemške, zakaj potrebujemo še evropske. Sedaj dve leti to že imamo, dobro vse teče, sprijaznili so se s tem, tako bo tudi s tem predlogom veliko bo tistih, ki bodo govorili, zakaj tega ne smemo sprejeti, saj vse dobro teče. Pa to ni res. Evropske volitve so vedno slabše, in mačarskemu kolegu naj povem, da je to morda odvisno od slabe politike. Da in ne. Vendar pa gre za demokratični diskurs. Želimo si več boljše politike. Da pa nimamo diskursa. Kje pa imamo razprave o tem v Evropi? Tri tedne pred evropskimi volitvami. Morda to pride na plan, potem pa se vse konča. Ali pa če se porezajde kakšen škandal v Evropi. Torej, vidite, da se resnično zauzemam za ta predlog, da sem se poglobil v to v desetih letih in da bi Andro se morda lahko odrekli kakšni podrobnosti. Morda tiste, ki predzadevajo nacionalne kulture, vendar pa ta ključna točka evropskih list mora ostati. To je tisti preboj o podrobnostih, pa lahko morda govorimo na medvladni konferenci ali če bi vse potekalo idealno na konvenciji. Hvala lepa, gospod predsednik. E Najlepša hvala, gospod Leinen, naslednji govornik na mojem seznamu. Pa je predstavnik francoskega senata. Eh, <clears throat> Najlepša hvala. Hvala tudi vam, gospod Duff ker ste organizirali ta sestanek in dali pobudo. Res sem vam hvaležen za vašo predstavitev. Odzval se bom na to, kar je ravno kar omenil gospod Leinen. Zdi se mu, da naj bi tehnične vidike postavili ob stran, ampak nas zanima ravno to. Prvič, zanima nas, kaj bo s časovnico. Ne vem, ali bomo dejansko pripravljeni do leta 2014. Kakorkoli že. Vseeno vam čestitam, da ste sprožili to razpravo v tem času. Lahko povem, da je ta razprava res aktualna. In dovolite mi, da tukaj izpostavim predvsem en vidik. Francoski senat je nedavno organiziral razpravo. Spraševali smo se, kaj naj bi bilo s temi transnacionalnimi volilnimi okraji, nacionalnimi listami. To je bil samo senat, eh, tudi francoska skupščina se bo morala izreči, ampak to mislim, da samo kaže, kako nas eh, ta tema zanima. Preden se konkretno posvetim prispevku gospoda Dafa, pa mi dovolite, da omenim še eno zadevo. Ko govorimo o evropskem volilnem postopku, potem je dobro, da se spomnimo, da je to dejansko bistvo, temelj volilnega procesa. Morda se vam bo na prvi pogled zdelo, da imamo opravka s tehničnimi zadevami, ampak eh, gre za temeljno problematiko, kako krepiti evropsko demokracijo, kako krepiti sploh evropsko identiteto in evropsko politično življenje. Nikakor ne smemo spregledati, eh, kakšno je dejansko mnenje naših državljanov. To je kriza, ki je zbolj eh, poglobila te vrzeli in uh, pomankanje zaupanja strani naših državljanov, če ne bi krepili demokracijo, če ne bi spodbudili evropsko miselnost, potem se mi zdi, da moramo istočasno spoštovati eh, tudi identiteto nacionalnih organov in identiteto nacionalnih institucij. Ravno tako je nujno, da se vprašamo, kako lahko povežemo Evropsko unijo na eni strani, nacionalne, lokalne in regionalne organe na drugi. Naj na kratko omenim določene tehnične vidike poročila DAF, potem pa se bom posvetil še političnim premislekom. Govorili ste o privilegijih in imunitetah poslancev Evropskega parlamenta. Lahko povem, da seveda v nacionalnem okviru zelo dobro poznamo te razprave. To nam ni tuje. Že kar nekaj mesecev se v francoskem senatu posvečamo tej zadevi. Spostavili smo odbor in eh, skušali smo pregledati, kaj pravzaprav se dogaja na nacionalnih, lokalnih, regionalnih volitvah. In lahko povem tudi, da bomo zelo težko vzpostavili pravila na evropski ravni, ne da bi jih istočasno povezali z nacionalnimi volilnimi postopki na ravni posameznih držav članic. Govorili ste tudi, kaj je z volilno starostjo, ali je 16 ali 18 prava starost. To ni zgolj evropsko politično vprašanje. Ravno tako mislim, da bi eh, težko poiskali ustrezno rešitev na ravni Evropske unije, ne da bi predtem uskladili zadeve na nacionalni ravni. Nekoliko nenavadno bi bilo, če bi 16-letniki lahko glasovali na evropskih volitvah, na nacionalnih volitvah pa ne. Isto velja tudi za ostale pravice. To bo vplivalo tudi na recimo kazensko odgovornost, na ostale vidike in tudi, ko govorimo o volilni starosti, s tem odpiramo celo vrsto pomembnih vprašanj. Potem pa še tretji tehnični vidik, ki ga bom izpostavil. In eh, zadnje tehnično vprašanje, pridem se posvetim eh, politični izjavi, pa je, eh, kaj bo z našimi državljani. 4 milijone ljudi imamo v Franciji v tem trenutku. Ne bom govoril o konkretnem kontekstu, eh, ker je to nekoliko že izpostavil luksemburški kolega. Včasih pa se mi zdi, da moram izpostaviti tudi določene ekstremne pojave, da bomo videli, zakaj gre in kje je dejanski problem. Ko govorim o priznanju pravic eh, strani rezidentov, ki imajo prebivališče v naši državi. Skušali smo zagotoviti reprezentativnost in doseči ravnoteže na evropski ravni, na eni strani in predstavništvom na lokalni in regionalni ravni. Potem pa še ena zadeva, ki je tudi politična in morda je nekoliko bolj pomembna, kot se vam bo zdelo na prvi pogled. Četrti predlog je govoril o tem, da naj bi imeli vse evropske volilne enote, da bi vzpostavili vse evropske liste. Govorili ste o številki, v to se sedaj ne bom spuščal strinjam se s tem, kar je že omenil gospod Daf. Matematika in strokovnjaki bo sta tukaj prevzela vodilno vlogo in sedaj nimam dovolj časa, da bi to nadgradil. Ne bom tudi govoril o konkretnem volilnem postopku. Verjamem, da lahko zaupamo našim političnim strankam, da uporabijo preudarnost in oblikujejo konkretne predloge. Vseeno pa, gospod predsedujoči, zdi se mi, da smo še pred nekaj trenutki govorili o tem, ali se lahko pojavijo pomembne politične osebnosti, ki bodo sodelovale v evropskih kampanjah. To mislim, da je srčika problema. Kaj lahko pravzaprav pričakujemo od vse evropske volilne enote? Naj poenostavim zadeve. Veliko krat Evropsko unijo oziroma Evropo kritizirajo. Govori se, da se skriva in da ne upošteva tehnične zadeve, da vse da v politično preobleko. Mislim, da bi morali pri vseevropskem volilnem okraju oziroma enoti zelo jasno povedati, kaj želimo s to enoto doseči. Ali želimo tako izboljšati predstavniško demokracijo, ali eh, želimo uvesti novo generacijo evropskih poslancev, ki bodo federalni, če grem lahko tako daleč, v primerjavi s tistimi, eh, ki bodo bolj regionalno naravnani kot evropski poslanci. Sedaj, sedaj eh, nimam časa, eh, da bi poglobljeno razdela v to točko, ampak to se mi res zdi bistveno. Sprožil sem nekaj točk za razpravo in rad bi tudi omenil možnost tematske konvencije, ki naj bi jo sklicali. Postopek, kot je bil predstavljen danes, zadeva številne izzive. Mnogi so tehnične narave, ampak poleg tega obstajajo zelo pomembne politične točke. Te ne zadevajo zgolj Evropo, ampak eh, imajo ne nazadnje tudi neposreden vpliv na delovanje nacionalnih ustanov in tudi na delovanje lokalnih in regionalnih oblasti. Ravno zato se vam še enkrat zahvaljujem, ker ste ta posvet organizirali. Vseeno pa se mi zdi, da bi bilo dobro, da bi sklicali konvencijo, da bi se bolj podrobno posvetili omenjenim izzivom. Mislim, da je to pravzaprav bistveno za prihodnost Evropske unije. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Brons, evropski poslanec. Najlepša hvala. Sveda, demokracija v rokah ljudi ne pa samo samovoljen in ključen nabor ljudi. Države članice imajo nacionalne identitete, imajo določen občutek pripadnosti. Seveda Belgija je dovolj srečna, da ima dve ali morda celo tri identitete. Morda nekega dne bomo imeli evropsko identiteto, to bo nadomestilo nacionalno identiteto. Morda Andrew Duff misli, da bo temu tako, sam upam, da se to ne bo zgodilo, ampak kakorkoli že to se še ni zgodilo. Če ta evropska identiteta ne bo prišla, če ji ne bomo dali zagon, potem boste morda videli oziroma rekli, če se bo to zgodilo, da bi imeli vse evropski volilni okraj. Če pa bi to spostavili, ne da bi te vse evropske identitete imeli, ne bi bilo narobe. Verjamem, da ustavne spremembe morajo upoštevati spremembe v nacionalni identiteti, ne pa, da bi to usiljevali. Če bi se to zgodilo, verjamem, da bi večina voljivcev eh, sploh eh, ne odala svoj eh, glas za vse evropsko volilno listo, ker jih to sploh ne zanima. Poleg tega, tiste stranke, ki vse evropske identitete sploh nimajo, bi bile že izključene iz tega procesa, čeprav formalno ne bi bile. Recimo, če se pogledamo 2b in peti predlog spremembe se zdi, da bi dejansko jim uradno prepovedali to možnost. 25 sedežev bi pravzaprav uh, pomenilo to, da bi dali darilo političnem establishmentu in da bi tako škodili nacionalnim vidikom. 25 sedežev opisujete kot dodatne sedeže, ampak dolgoročno bomo imeli več držav članic in število teh sedežev na nacionalnih in regionalnih listah seveda se ne bo istočasno povečeval sorazmerno. Tako da v končni fazi 25 sedežev bi pomenilo to, da bi imeli določeno eh, negativno posledico in škodo za nacionalne oziroma regionalne liste, tako da bi pravzaprav večje politične stranke pridobile v škodo manjših političnih strank. Kar pa zadeva predlog, da naj bi imeli možnost, da bi glasovali v tisti državi, kjer imate prebivalstvo, mislim, da seveda te pravice jim ne bi smeli odzeti, ampak eh, to pravico bi morali uveljaviti ne ta, tam, kjer imajo stalno prebivališče, ampak v njihovi izvorni državi. Odali bi recimo svojo glas prek interneta ali pa bi glasovali po pošti. Hvala. Grazie, adesso alla parola. Najlepša hvala. Naslednji govornik na mojem seznamu, gospod Majer, prihaja iz Avstrije. Izvolite. Sehr geehrter Herr Vorsitzender. Spoštovani gospod predsednik, avstrijski parlament se še ni ukvarjal s tem poročilom, ampak eh, nekaj osebnih pripomb bi vseeno imel. Mislim, da poročilo gospoda Dafa je res dobra podlaga za nadaljno razpravo. In eh, gospod Mesar Šmit eh, je pravzaprav bil zelo kritičen, morda ne bom toliko kritičen kot on, ampak vseeno mislim, da je res to dobra podlaga za razpravo, ne samo v Evropskem parlamentu, ampak predvsem v nacionalnih parlamentih. Res mislim, da smo slišali dobre predloge in dobre točke, ste izpostavili. Veliko smo že slišali, sicer ne vse o teh zadevah, ampak dovolite mi, da izčrtim izluščim eh, določene vidike, recimo aktivno in pasivno volilno pravico, tudi kar zadeva volilno pravico mladine. V Avstriji eh, smo vodili eh, to razpravo kar nekaj časa in določene stvari smo že razčistili. Namreč, da imamo 16 letnika, je dovolj zrel in lahko pravzaprav ve, zakaj gre pri volitvah in lahko da svoj glas. Veliko krat v razpravah govorimo tudi o teh nadnacionalnih oziroma vseevropskih volilnih listah, kjer ne bi imeli 25 dodatnih sedežev za poslance Evropskega parlamenta. Zakaj 25, zakaj morda ne 27 ali če to razširimo, kaj se bo eh, zgodilo, ko bomo imeli nove države članice, zakaj ne stopiti po tej poti. Pravzaprav to ni verjetno s moje strani, zastopam to mnenje. Čeprav to je dodaten demokratičen element, nedvomno ko govorimo o vseevropskih listah, dobro bi bilo tudi, da se o tem razpravlja v tem kontekstu. Seveda vse je odvisno tudi od tega, kako se bodo predstavili kandidati ali eh, jih lahko izvolimo na nacionalni listi ali pa na tej vseevropski listi. To mislim, da je pravzaprav bistveno vprašanje, na katerega moramo odgovoriti, ko govorimo o pristojnostih. O tem smo tudi eh, govorili in to bi še dodatno izpostavil oziroma potegnil določen zaključek. V mestnem času se je zgodilo tudi to, da smo imeli eh, težave v mnogih državah zaradi podobe Evropske unije, eh, ki naj bi ga okrepili in mislim, da potrebujemo to nekdanjo slavo nadgraditi. Ko govorimo o krepitvi Evropske unije, to je nedvomno pozitivno, to je pozitivno tudi za nacionalne države. In kot je rekel tudi gospod Lajnen in tukaj ga v popolnosti podpiram, rekli ste tudi, da od leta 1999 eh, eh, smo se spraševali in imeli smo določene težave, kaj se bo zgodilo leta 2014, kakšen problem eh, se bo pojavil. Mislim, da tukaj moramo rešiti določene izzive. Poleg tega pa bi bilo dobro, da krepimo to podobo in da poleg tega bi bilo dobro, da imamo relativno dobro volilno udeležbo, kot smo ji priča pri nacionalnih volitvah. Hvala. Lei grazie e adesso do la parola al... Najlepša hvala. Nadaljujemo z razpravo. Poslanka iz Estonije. Najlepša hvala, ker ste mi dali priložnost, da sodelujem pri tej razpravi. Kar zdeva Estonski parlament, o poročilu gospoda Dafa se še nismo pogovarjali. Ko pa govorimo o državljanski pobudi, o tem bomo govorili danes popovdne in lahko povem, da sem pozorno prisluhnila kolegicam in kolegom in spraševala sem se, kaj bi lahko storili mi na nacionalni ravni, ravno tako, kaj lahko države članice pričakujejo od Evropske unije, če naj bi volitve poslancev Evropskega parlamenta bile bolje organizirale in če bi bila volilna udeležba nekoliko višja. V Estoniji možnost, eh, da voljivci glasujejo elektronsko, da uporabijo eh, tudi osebno izkaznico in leta 2009 je bila volilna udeležba relativno dobra. Istočasno pa so ljudje nekoliko razočarani. Namreč to so evropske volitve, ampak nacionalne politične stranke izkoriščajo te volitve da bi rešili osebne politične težave. Ravno tako največja stranka v vladni koaliciji in tudi največja stranka v opoziciji sta obe v politični skupini Alde. Tako da so ljudje nekoliko zmedeni, ne morejo najbolje razumeti, kje je razlika med obema strankama. Zeleni so pravzaprav edini, ki so na zadnjih evropskih volitvah eh, skušali predstaviti evropsko platformo, novi, eh, nove zelene rešitve, ampak estonski medijev to ni najbolj zanimalo. Predstavili so lokalne konflikte. Potem reformistična stranka je rekla, če nas boste podprli na evropskih volitvah, Potem bomo ohranili določene starševske ugodnosti, dajatve za družine. Tako da so ljudje že eh, vedeli, ker, bil, ker je bil volilni eh, seznam zaključen, ker eh, je bila ta lista odprta, predstavili so oziroma popolnoma zaprta ker preferenčni glas ni bilo možno uveljaviti. Tako da tudi, če ti je bil ljubši kandidat 7 ali 8, to ni pomenilo nič. Na naslednjih volitvah pa bomo uporabili odprte liste in eh, predhodno ne bo znano, koga bomo izvolili. Imamo samo 16 poslancev v Evropskem parlamentu, zato najverjetneje se ne bomo spraševali, ali eh, bomo dobili dodatni sedež, ker to ne bo pomenilo dejanske razlike. Ampak sprašujem se, kaj se bo zgodilo. Ali bodo evropski poslanci sploh povedali ljudem, kaj počnejo v eh, Evropskem parlamentu, ker teh informacij v Estoniji nismo deležni. Govori se samo o poslanskih plačah, govori se veliko o korupciji na ravni Evropskega parlamenta in tako dalje. In mislim, da bi to lahko nekoliko bolje uredili. Potem pa tudi tole. Na naslednjih evropskih volitvah bi bilo dobro, če bi se pogovorili o vseevropskih politikah, to je denimo skupna ribiška politika. Tako bi naši državljani bolje razumeli, eh, kako evropske politične eh, stranke zastopajo stališča na področju skupne ribiške politike. Recimo, uh, Na Balskem morju je to izjemnega pomena, zato upam, da bo skupna ribiška politika rešila določene težave, ki jih imamo v naši državi. Če se bo to dejansko zgodilo, potem bo s tem prišlo do večjega spoštovanja strani naših ribičev, državljanov in tako bodo parlament veliko bolje spoštovali. Morali bi se pogovoriti tudi o kmetijski politiki. Dobro bi bilo, da govorimo o zelenih delovnih mestih, s čimer naj bi izboljšali število zaposlenih. Veliko krat se govori samo o posledicah revščine. Mislim pa, da bi bilo bolje, če bi govorili o tem, kako naj revščino izkoreninimo. To so zelo dobre teme za prihodnje evropske kampanje, po mojem mnenju. Ko pa govorim o medijskem poročanju, pravzaprav ne vem, ali bi Evropski parlament karkoli spremenil na tem področju ali ne. V Estoniji vsako sredo organiziramo razprave med političnimi strankami predstavniki političnih strank predstavijo svoja stališča o številnih eh, problematikah. In ponavadi se o evropskih zatevah ne pogovarjajo na teh soočenih. Ravno zato mislim, da bi se tudi Estonija morala bolje osredotočiti na evropske politike. To je nedvomno del politične kulture na ravni nacionalne države. Evropski parlament s svojimi političnimi skupinami bi lahko ta proces, po mojem mnenju, nekoliko spodbudil. Morda bi lahko politične skupine v Evropskem parlamentu lahko izvedle pritisk na nacionalne kolege. Kar pa zadeva volilno starost, ki ti omogoča, da voliš na evropskih volitvah, mislim, da bi tukaj morali imeti enotno volilno starost. Če se bomo odločili za 16, tega Estonija nikakor ne bo podprla. Ravno tako pa mislim, če bi imeli vse evropske liste s 25 poslanci, tudi tega ne bi podprli. Seveda v tem primeru nisem popolnoma prepričana, če se bo to zgodilo. Ravno tako pa se mi zdi, da je današnja razprava zelo dobra podlaga za prihodnost. Toliko z moje strani. Hvala. Najlepša hvala. Še dva govornika imam na seznamu. In potem bomo dali priložnost se gospodu Dafu, ki se bo odzval. Samo dve minuti imate na voljo. Gospod Felipe iz Portugalske, in gospa Morvoj, evropska poslanka. Gospod Filipe. Prego. Filipe, izvolite. Muito obrigado. Najlepša hvala, gospod predsednik. Samo na kratko, če mi dovolite dovolite mi, da izpostavim določene točke, kot so se pojavili, pojavile v razpravi. O tej tematiki se še nismo pogovarjali v portugalskem parlamentu, zato je moje stališče zgolj osebne narave. Če upoštevamo, da je ta tema res pomembna, želim tukaj izpostaviti dve točki. Najprej določene težave izhajajo iz te razprave in številni kolegi ste na to danes že opozorili. Najprej. Kljub temu, da moramo imeti v določene mere enoten postopek, obstajajo določena tradicionalna ustavna načela, ki urejajo nacionalne volitve in to mislim, da moramo spoštovati. Pa še ena zadeva dovolite mi, da sem tu nekoliko skeptičen glede vaše zamisli vse Evropske volilne enote. Če upoštevamo dejstvo, da želimo državljane približati evropskim institucijam in danes smo že slišali, da številni evropski državljani menijo, da so evropske volitve nacionalne volitve in da je njihov glas odvisen od dela nacionalnih vlad, tako jih kaznujejo ali pa nagradijo. Ne upoštevajo pa dejstva, da volijo poslance Evropskega parlamenta. Nizka volilna udeležba na evropskih volitvah je znano dejstvo. Videli smo, da volilna udeležba pada. Vseeno pa se mi zdi, da Evropske eh, volitve, kljub temu, da imajo nacionalni eh, karakter, pomenijo ravno to, da je volilna udeležba dokaj visoka, ker eh, brez te nacionalne komponente bi bila udeležba veliko nižja, ker, kot sem že rekel, tako kaznujejo oziroma nagradijo nacionalne vlade. Drugače sploh ne bi dali svoj glas na evropskih volitvah. Tako da sem res skeptičen, kar zadeva vse evropske volilne note. Ne vem, če bomo tako mobilizirali svoje voljivce. Težava ni toliko v tem, kakšne kandidate bomo izbrali, ampak nekakšna oddaljenost državljanov od evropskih inštitucij. Zdi se jim, da se odločitve sprejmajo v Bruslju, institucije so oddaljene od njihovega vsakdanjega življenja. Ravno zato še enkrat ponavljam, gre boliko za to, da zapolnimo demokratično vrzel in ne da uvajamo vse evropske volilne liste. Ja, se upravičujem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 in zakonodaji. Mačarska različica, deseta stran, govorim o predlogih sprememb, kot se navajajo. To so predlogi eh, sprememb, kar zadeva zakonodajno besedilo. Morda prvi člen je nekoliko presenetljiv, veliko presenečenje, ko govorim o volilni zakonodaji. To je iz leta 1976. Zakaj gre? Evropski poslanci v vseh državah članicah so izvoljeni na podlagi proporcionalne zastopanosti. In zakaj tukaj gre? Tukaj govorimo o zastopnikih oziroma predstavnikih evropskih državljanov, kar je sprememba. Poslanci Evropskega parlamenta imajo popolnoma drugačen mandat posledično. Sama sem mačarska poslanka v Evropskem parlamentu in mislim, da zastopam oziroma moram zastopati mačarske voljivce. Če pa sedaj prebiram eh, te predloge sprememb, konkretno prvo spremembo, potem mi je pravzaprav prepovedano to delovanje kar v prvem predlogu sprememb pa piše, da sama zastopam državljane Evropske unije, kar je popolnoma nov koncept in nekaj povsem drugega, oziroma deveti predlog spremembe. Člani Evropskega parlamenta glasujejo posamično in osebno. Ravno tako niso vezani na poblastila ali na vodila ampak poročevalec to želi črtati. To je nova različica. Zakaj se sprašujem? To je predlog spremembe 1 oziroma 9. Za to gre. Sprašujem se, kakšen cilj poročevalec zasleduje z predlogom spremembe 1 oziroma 9. Zakaj pravzaprav želite pooblastila ali navodila oziroma pristojnosti evropskih poslancev spremeniti? Dobro, bomo dali možnost gospodu Dafu, ki bo odgovoril na vaše vprašanje oziroma pomisleke. Izvolite. Uh, President, um, I'm most grateful to all those 26 uh, Najlepša hvala. Hvaležen sem vsem 26 uh, poslancem, ki so prispevali k tej razpravi. Mislim in to sem tudi pričakoval, da bo ta razprava res obsežna, istočasno pa bo tudi zelo fascinantna. To je bila možnost, da predstavite svoje dvome in eh, poveste, ali je reforma sploh potrebna, kar je seveda posebno običajno. Ampak upam, kot je velika večina tudi ugotovila, ta dokument podlaga za bolj poglobljeno razpravo oziroma razmislek o tem, kako bi krepili legitimnost Evropske unije. Zved, nekateri si tega ne želijo. In eh, to seveda moramo spoštovati. Z vsem dolžnim spoštovanjem do tistih, ki so vsega, ki imajo določene nacionalne pomisleke oziroma nacionalistične programe, kar pa ne odraža stališče večine. To tudi ne omenja Lizbonska pogodba. In kot vemo, ta pogodba sedaj velja. S to pogodbo smo tudi spremenili opis eh, delovanja evropskega poslanca, ki sedaj predstavlja državljane Evropske unije. in s svojimi predlogi sem pravzaprav poskušal odraziti to spremembo. Ravno tako sem se želel na to odzvati, tako da sem podal konkretne predloge, s čimer naj bi to zaživelo v praksi. Seveda, vedno, ko se lotimo takšnega projekta, moramo pričakovati, da pride do določenih eh, posledic, ki jih nismo pričakovali uvodoma. In eh, v Bruslu se nam časih zdijo, da so ti predlogi zelo dobri in preudarni. Sam se zavedam tega, ker sem temeljito preučil te predloge. Recimo predlog, ki govori o regionalizaciji, ki govori o tem, da bi imeli nekakšno regionalizacijo nacionalnih volilnih okrajev v velikih državah članicah. To je nedvomno zelo kontroverzno v državi kot je Španija. To je tudi zelo nepriljubljen koncept v Franciji. Tudi Nemcem se bo morda zdelo, da je to povsem nepotrebno in da te reforme ne potrebujemo, ker ne na zadnje že imajo federalne strukture, ki delujejo na nacionalni državi. Ampak eh, politologi so tisti, ki predlagajo, da potrebujemo določen volilni okraj, ki ga volilec lahko zazna, ki je pregleden in eh, s tem okrajem se morajo identificirati. In ko govorim o volilnih okrajih na ravni posamezne države, imam v mislih predvsem to, da bi zajeli posamezno državo. Ampak eh, ta koncept je pravzaprav ljudi zelo oddaljen. Ne strinjam se s tistimi, ki so rekli, da so evropski poslanci zelo prepoznavni, da so zasidrani v percepciji oziroma v nacionalnih političnih sistemih. Seveda, izjeme obstajajo. Ampak velika večina evropskih poslancev je dokaj oddaljena od državljanov oziroma državljani ne vedo, kaj je pravzaprav pomembno in kako to vpliva na političen vsakdan. Ravno zato se mi zdi, da bi bilo dobro, če bi premislili, kako velika naj bi bila volilna enota. Pa še ena zadeva. Dobro bi bilo, če bi se nekoliko odmaknili od eh, nacionalne miselnosti. seveda kar nekaj voljivcev je, ki menijo, da imajo to pluralno identiteto in to število narašča. Ne govorijo samo o tem, da so državljani posamezne nacionalne državljane, države, ampak da so evropejci. In verjetno bi te ljudje lahko podprli zamisel vse evropske nadnacionalne demokracije. Želijo si, da bi oblikovali evropske politične stranke, ki bi zelo dobro artikulirale njihove politične težnje. In ravno zato, ker govorimo o evropskem procesu integracije in o tem, ali je to dober oziroma ustrezan odgovor na izzive globalizacije, se mi zdi, da so nekateri skeptični da bi nacionalne politične stranke bile tiste, ki bi lahko postregle z odgovori na vsako vprašanje. Cinizem nacionalnih demokracij pod eh, pretvezo oziroma z argumenti, kot jih uporabljajo nacionalne oblične stranke, ki pravijo, da bi lahko obrnile zadeve v sebi, pri tem bi obrnile ta planet eh, na glavo. Tu mislim, da se razrašča. Ampak eh, obstaja res potreba oziroma žeja potem, da bi imeli nekoliko bolj nadnacionalno plično razpravo. Tako bi bolje odrazili razmerje moči in tudi dejstva, da je ta moč v veliki večini primera v rokah Brusla. Ravno zato dejansko potrebujemo predstavniško demokracijo, ki bi upoštevala ravno ta kontekst eh, in bi klicala ljudi na odgovornost. Ampak mislim, da tega v tem trenutku še nimamo. Samo zadovoljnost eh, kar zadeva sedanje razmere, po mojem mnenju, ni na mestu in je napaka. ravno tako se mi zdi vsega občudovanja vredno, da v tej politični razpravi, ki je napeta in ki jo vodimo tudi v Evropskem parlamentu, pa potem ne vidimo, da se to odraža v tistih eh, kampanjah, ki bi podpirali delovanje Evropskega parlamenta. Evropske politične skupine oblikujejo politike. In naj spomnim gospoda Bronsa in gospod Morvaj, da mi tukaj nismo člani nacionalnih delegacij, ampak smo v političnih skupinah, ki delujejo. Ampak to se ne odraža v političnem življenju ki ga vodimo zunaj Evropskega parlamenta in o teh eh, mediji ne pišejo. Lahko povem, da bi bilo res dobro, če bi mediji pisali o vseevropski volilni listi, ker če bodo oni to zagrabili, če bodo o tem lahko poročali, bi lahko vnesli to dramatično komponento in lahko bi bili priča uh, spopadom med različnimi političnimi osebnostmi in med političnimi programi, ki bi pravzaprav upoštevali te temeljne vidike integracije, recimo kaj se bo zgodilo skupno valuto v prihodnosti, kaj se bo zgodilo z Evropsko unijo, koliko ljudi bomo še oziroma držav sprejeli, kaj bo s procesom priseljevanja. To so res pomembni izzivi. Vemo, da obstajajo, ampak ne moremo jih eh, rešiti zelo enostavno v nacionalnem političnem kontekstu. Kar nekaj govornikov je reklo, da jih skrbi, ali bo prišlo do navskriža interesov med evropskimi političnimi strankami na eni strani in nacionalnimi političnimi strankami na drugi strani popolnoma se strinjam, da bo nedvomno več rivalstva. In meni se zdi, da je to dobro. S tem bomo spodbudili demokratičen proces. Govorim o pristojnostih političnih strank. To je zelo dobro za politično življenje. kot je tudi konkurenca za skupni evropski trg. In dovolite mi tudi, da omenim, da se tudi socialni in eh, gospodarski sistemi vse bolj zbližujejo. In to velja tudi za parlamentarno politiko. Pa še nad eno stvarjo sem bil nekoliko zaprepaden da ljudje nikakor ne bodo zaznali teh sprememb, kot jih predlagam v tem dokumentu. Popolnosti podpiram Lajnena. Ko je rekel, da nismo dovolj hitro sprejeli te reforme, da nismo izvedli revolucije, da nismo revolucionizirali politike mislim, da moramo tukaj biti preudarni. Mislim pa, da grem dovolj daleč in menim, da bomo s tem izboljšali kakovost naslednje volilne kampanje. Spraševali ste me, zakaj 25? Popolnoma praktični razlogi so me vodili. 25 kandidatov lahko natisnemo na eni strani, je vidno, je prepoznavno in to je tudi pomembno, ker novi volivni postavki morajo biti popolnoma praktični in izvedljivi. In mislim tudi, da bi bilo napačno, če bi rekli, da bomo predstavili 27 dodatnih sedežev oziroma posameznikov. Zakaj? Če bi se to zgodilo, in potem bi imeli še 28, ko bi se pridružila Hrvaška Evropski uniji, potem bi vsak menil, da bi lahko vsaka država članica imela dodatnega poslanca. Ampak temu ni tako. Seveda, to bi se lahko zgodilo, ampak to bi bilo zgolj na ključe. To bi morda bil nekakšen demokratičen možen vidik, demokratična finta, ampak mislim, da tako ne bomo premustili vrzeli med državljanstvi oziroma nacionalno pripadnostjo na eni strani in demokratično predstavniško naravo parlamenta na drugi. Številni ste me tudi spraševali, zakaj si želim, da bi dopolnili to sestavo, zakaj si ne želite, da bi to vnesli v to številko 751 poslancev. Seveda o tem se lahko pogovarjamo, ampak politično, če od držav članic eh, zahtevaš, da naj bi se zmanjšala njihova nacionalna kvota, potem verjamem, da ta poteza nikakor ne bo priljubljena. Nekateri ste bili kritični in ste rekli, da bo Evropski parlament postal prevelik. Lahko povem, da se s tem ne strinjam. Evropski parlament v tem trenutku trdo dela in eh, pospešili smo proces integracije. Priča smo nekaterim res prvorazrednim in zelo strokovnim evropskim politikom. In eh, ta sistem sedaj deluje. Tako bomo, mislim, da imeli boljše politične voditele v Evropskem parlamentu in eh, ta predlog nikakor ni napačen. Kaj pa je s poslanci? Ali bomo imeli dve kategorije evropskih poslancev? Vsekakor. Ampak eh, že sedaj imamo različne kategorije evropskih poslancev, glede na to, kako opravljajo svoje delo in opravljajo svoj mandat. obstajajo različne oblike dela. In mislim, da to nikakor ni problematično. Seveda nisem odgovoril na vsa vprašanja, ampak zelo sem hvaležen za zelo bogato paleto prispevkov k nadaljem razpravam, ki bodo potekale v parlamentu in tudi v nacionalnih prestolnicah. Hvala. Grazie davvero, collega Duff, onorevole Duff. Najlepša hvala, gospod Duff. Preden zaključimo dopodanski del zasedanja, pa prosim še kolegico podpredsednico, gospod Gurmaj, za nekaj kratkih pripomb. Eh, eh, Najlepša hvala. Samo nekaj sekund imam, zato bom poskušala na hitro povedati, kar sem želela. Najlepša hvala za to današnjo konferenco. Mislim, da bi se morali pogosteje srečevati s predstavniki nacionalnih parlamentov, kajti o pomembnih temah moramo razpravljati. Izredno pomembno se mi zdi tudi, da bomo danes popovdne nadaljevali z razpravo ob državljanski pobudi in prepričana sem, da potrebujemo več Evrope in več razprav o evropskih tematikah. Potrebno je okrepiti identiteto. Najlepše se zahvaljujemo gospodu Dafu, ki je pripravil poročilo. Ta akt je star več kot 25 let, Evropa se je omes spremenila in prilagoditi se moramo novim razmeram in novi Evropi. Številne teme obstajajo, o katerih moramo skupaj razmišljati, pomembno je, da eh, se zavedamo, da je od leta 1979 zanimanje za Evropo upadlo. Leta 2004 Eh, je na evropskih volitvah sodelovalo samo nekaj več kot 40 odstotkov državljanov in to pomeni, da odnosi med državljani in evropskimi institucijami niso najboljši. In popovdne bomo govorili tudi o tem, kako bi lahko sprejeli manjhe, majhne korake v pravi smeri. Ravno tako sem prepričana, da je. Izredno pomembno, da poročilo povdarja, da bi morali v parlamentu imeti več ženskih poslank. Veliko poslank nas je že da, zdaj, ampak moralo bi nas biti še več. Najlepša hvala gospodu Dafu, najlepša hvala našemu predsedniku in upam, da se popovdne znova vidimo, ko bomo govorili o državljanski pobudi. Ja, najlepša hvala. Naj vas torej opomnim, da danes popovdne nadaljujemo ob 15. Zdaj pa upam, da ste vsi dobili vabila, se vidimo na kosilu. Še nekaj eh, zaključnih besed. 12. člen že poznate. Tam je zapisano, da nacionalni parlamenti aktivno sodelujejo pri delovanju Evropske unije. To ne pomeni, da bi potrebovali še kakšen tretji parlament. Nedvumno, da nacionalni parlamenti izpolnijo uresničujejo svojo nalogo, predvsem s tem, ko nadzorujejo nacionalne vlade. Vendar pa, ko gre za reformo volilne zakonodaje, to ni tako. V 23. členu je Evropskemu parlamentu podeljena naloga, da predloži osnutek za reformo volilne zakonodaje. V nadaljevanju pa je zapisano, da bo seveda um, to besedilo moralo eh, biti ratificirano tudi v nacionalnih parlamentih. In verjetno bo Kozak kot eh, strukturirana oblika sodelovanja pravi forum za nadaljne razprave o tem pomembnem vprašanju. Gre za strateško temo in to seveda vpliva na celotno strukturo Evrope. Eh, ne gre za nekaj povsem umetnega, kar je bilo nažalost večkrat rečeno, gre za nekaj realnega in eh, spomnite se na to, da ni. Ne le, da ni prišlo do uh, vojn med državami članicami Evropske unije, ampak da je to povsem nepredstavljivo in to je tisto, kar morate imeti v mislih. Najlepša hvala, dober tek in se vidimo popovdne.